Prosim, da potiho zapustite dvorano, tako da lahko začnemo z našo sejo. Sedaj bomo prisluhnili predstavitvi osnutka poročila o okviru Unije za premestitev. Poročevalka je Malin Björk gre za varni okvir prihoda v Evropske unije in tudi za pobude o sprejetju v Evropski uniji, kot tudi za nacionalne programe za premestitev. S tem želimo ustanoviti okvir za premestitev, da bomo lahko olajšali izvajanje politike na tem področju. Prosim za tišino. Potem pa bom zaprosil poročevalko, da predstavi osnutek poročila. Prosim kolege, da potiho zaposlijo dorane. Malim, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, počakala bom, da ljudje zapustijo dvorano. Torej, počakali bomo nekaj sekund. Pausing, okay, slowly, so, Torej, bomo kar začeli, nima smisla čakati. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci, pravnim strokovnjakom, strokovnjakom na terenu in tudi osebju sekretarjata odbora Libe, ki so sodelovali z mano in mojo ekipo. ko gre za evropski skupni azilni sistem, ki ga ravno kar revidiramo. Govorimo o različnih vprašanjih, kot je okrep, je na delitev bremena. Počakala bom mm, na tišino. Spoštovani kolegi, prepričan sem, da so vaši pogovori zelo pomembni, vendar pa bomo sedaj pristnuhnili predstavitvi osnutka poročila. mogoče so kolegi preslišali prvi del in to je, ko sem se zahvalila poročevalcem v Senci, strokovnjakom, pravnim strokovnjakom in osebi sekretarjata odbora Libe. Skupni evropski azilni sistem je sedaj v postopku revizije, imamo veliko pomembnih elementov, kot veste, pa prihaja do vrzeli, ko gre za uh, varen in zakonit prihod in vstop v Evropsko unijo. Potrebujemo več varnih poti za vstop. S tem v zvezi smo sprejeli veliko resolucij v Evropskem parlamentu, na to so podarili tudi UNHCR, eh, visoki komisar za eh, begunce in vsi smo povdarili, da je treba povečati možnosti premestitve zakaj so premestitve podobne migracijskim potem. Treba je na premestitev gledati na dopolnilna orodja, ne pa kot na domestitev za druga orodja, ki jih imamo, kot je naprimer viza, združevanje družine in tako dalje. UNHCR smo ustanovili v 50-ih letih Po drugi svetovni vojni, ko smo želeli pomagati milijonom ljudi, ki so morali zbežati svojih domov, je tudi varuh Ženevske konvencije. To je zelo pomembno. In kot boste videli v poročilu, smo, sem se bolj sredotočila na UNHCR kot na predlog komisije. Ta je odvisen od Generalne skupščine Združenih narodov in predstavljenega od treh rešitev, trajnih rešitev. Torej, pre, do premestitve pride samo, če drugi, druga dva ukrepa ne delujeta in to je prosto volni odhod ali prosto volna premestitev vzdrževanja držin. Torej, premestitev je orodje za trajno rešitev za begunce, v, dr, iz držav, kjer je veliko število beguncev. Želimo ohraniti humanitarni vidik premestitev in da povečamo trud za premestite v Evropski uniji. To vključuje tudi orodjem predloge komisije in kriterije, kot tudi geografske značilnosti in prednosti želimo ustvariti okvir unije, ki bi deloval tudi na terenu. Glede ciljev in postopkov, zato mislimo, da je, mora biti to bližje dobrim praksam premestitev in držav članic, ki so bile udeležene pri oblikovanju tega predloga. UNHCR je naj pomembnejša inštitucija, ki mora odločati o premestitvah v država šence. To ne pomeni, da se o tem ne more odločiti drugi organi, druge agencije. Pomembno pa je, da se odloči oziroma osredotočimo na to, kaj deluje na terenu in da pogledamo, kakšne so posledice postopkov in struktur. Dodala sem tudi besedilo, ki želi povdariti humanitarni vidik premestitev in da se zaščiti situacije ko gre za begunce. Besedilo je bolj v smislu eh, besedila in terminologije, ki ga uporablja UNHCR. To je seveda odvisno od potreb, ki jih objavijo v komisarijato za begunce pri združenih narodi. Osredotočimo se na situacije, kjer so premestitve pomembne in tudi na uh, Eh, globalne reference in potrebe po takšnem okviru v Uniji. Imamo torej nadzor nad mejami, eh, medsebojno priznavanje in tako dalje in to je podlaga za premestitve, kar pomeni, da je cilj premestitev, da olajšamo breme v državah članicah. Cilj tega je, da ustvarimo trajne rešitve za ljudi, ki potrebujejo zaščito in da ukrepimo zaščito beguncev. Ko gre za dopustnost na terenu, vidite, da je to tudi v skladu s kriterijem um, komisarjata Združenih narodov. Te kriterije smo tudi spremenili, da so bolj v skladu ženevsko konvencijo. Želimo zagotoviti, da bi okvir deloval tudi na terenu, in da bo seveda tudi v skladu z nacionalnimi zakoni. Imamo kriterije, kot so sankcije in kaznovanje tistih, ki nezakonito prečkajo meje za pet let, ni v skladu z eh, pravili in kriteriji za zaščito. Imamo tudi triletne konsultacije. Gre za sestanek, kjer se združeni narodi sestanejo z, sestane z državami članicami, da ugotovijo, kakšne so potrebe. Mislim, da je pomembno, da sodelujemo na teh srečanjih, s tem bomo okrepili našo globalno vlogo in eh, tudi težo. Kot veste, želimo ta okvir širiti na dve leti na mesto, na letni načrt, kar bo zelo pomembno za države članice kot tudi za globalno skupnost. Drugi cilj pa je, da okrepimo trud Evropske unije za premestitve. To je zelo dober predlog za varen prehod v Evropski uniji. Vedeli smo, da je prišlo do zmanjšanja primerov premestitev tudi zaradi delovanja Trumpa v administraciji v ZDA. Države članice Evropske unije so nekatere od njih oziroma so izkazale, um, izrazile določen zadržek za to, in videli smo, da je prišlo tudi do smrtnih primerov in do tihotapljenja z ljudmi. Takšen okvir je lahko verozstojen samo, ko gre za dovolj velike številke. Torej, želimo preseliti vsaj 25 odstotkov globalnih potreb po preselitvi v skladu z številkami podatki Združenih narodov. To pomeni, da bi šlo za 250 tisoč oseb v letu 2017. Mislim, da je to izvedljivo v Evropski uniji. Glede sodelovanja držav članic, to je prostovoljno za državšence v tem okviru, to podarim tudi v svojem poročilu. Pomembno je, da zagotovimo, da ne ostanemo na istem mestu, ampak da napredujemo in da dobimo velikopotezen sistem v Evropski uniji. Dolgoročno gledano pa je pomembno, da države članice ne morejo sodelovati samo pri nekaterih delih azilnega sistema, ko gre za nadzor nad zonanimi mejami, istočasno pa ne prispevajo k preselitvam, premestitvam in gostovanju. Ko govorimo o nacionalnih programih in v povezovanju z evropskimi programi, mislim, da je tukaj pomembno, da povečamo spodbude za države članice, da storijo dosti več za preselitve tiste države članice, ki imajo že uspešne takšne programe. Je pomembno, da okrepijo sodelovanje v evropskem okviru. Države članice pa, ki nimajo takšnih izkušenj, morajo poiskati trdne, da dobiti trdne strukture za to, da lahko začnejo. To vključuje tudi izmenjava dobrih praks, strukturna pomoč, operativna pomoč, sodelovanje z Evropsko agencijo, ki jo bomo ustvarili za azil in pa, če bi okvir Evropske unije lahko obveza v države članice, mislim, da če bi se odločili za to, to ne bi bilo dobro sprejeto. Prepričana sem, da bodo države članice želele sodelovati v dobro delujočem evropskem programu. Sodelovanje za države članice bo postalo zaželeno, zaradi tega, ker bo program uspešen. Istočasno pa potrebujemo spodbude za države članice za sodelovanje. Ravnovesje med tema dvema sistemoma je, da države članice ohranijo raven, ki ga dobijo iz AMIFA in da ravno tako dobije, dobijo spodbudo z Evropske unije v obliki sredstev, če se odločijo za preselitev. Treba je tudi pogledati vprašanje osnove in podlage za preselitev in to je možnost dovoljenja za bivanje. Torej, če nekdo vstopi v Evropsko unijo, potem imate odgovornost, da poskrbite za dolgoročni načrt in podlaga za to je dovoljenje za bivanje in mislim, da moramo poskrbeti za boljši sistem, kot ga imamo sedaj na voljo. Države članice morajo imeti možnost, da izdajo dovoljenje za bivanje, bo to trajno ali začasno v skladu z 13. členom zakonodaje o izdanju dovoljenja za bivanje. Uložila sem nujni postopek. Zulinardi so zato že dolgo prosili. Ta postopek je zelo pomemben za primere, ko je to nujno potrebno. Imamo dva postopka, ki že obstajata v predlogu. Ta dva predloga sem ohranila z določenimi spremembi. Pri običajnem postopku sem razjasnila različne faze preselitve kajti dobili smo veliko vprašanj glede tega, kako bo to delovalo v praksi. Imamo torej oceno, odločitev in potem tudi preselitev. Zato, da lahko izdamo več takšnih dovoljenj, imamo možno, različne možnosti, kot je program pred preselitvijo in tudi pomoč mednarodnega sistema, kot tudi sistema v državah članicah. Potem, ko je prošnja odobrena, se podatki shranijo ni zaželjeno, da bi se takšnih podatki shranili ali zbirali pred takšno odločitev. Tako bomo odpravili administrativno breme za države članice, za UNHCR ali katerokoli drugo agencijo ali pa da ustvarjamo lažne upanje za prosilce. Pri nujnem hitrem postopku pa predlagam, da države članice dobijo možnost, da izdajo status begunca zaradi časovne omite postopka. V tem smislu ohranjamo prožnost v tem postopku kar je nujno potrebno za države članice, da dobijo določeno spodbudo, da to uporabijo, vendar pa to ne pomeni, da se kar tako vsakemu dodali lahko status. Vem, da ste nekateri zaskrbljeni glede tega, vendar pa sem v poročilu hranila vprašanje notranje razseljenih oseb. Mednarodna skupnost mora poiskati strukture in postopke za pomoč notrne razseljenim osebam. Tukaj bom s tem zaključila in veselim se že vašega mnenja in se zahvaljujem sodelovanju poročevalcem v Senci in vsem članom odbora. Najlepša hvala za opravljeno delo. Sedaj bomo dali besedo poročevalcem v Senci. Če kakšne poročevalcem v Senci ni, naj nam to kolegi nakažejo, zato da lahko zberemo različna mnenja političnih skupin. Aha, vi ste tukaj, v redu. Jele se tukaj, torej. Začeli bomo z gospodom Diazom Demero iz skupine ILS. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, najlepša hvala Malin za opravljeno delo. rad bi povdaril vprašanje glede tolmačenja v španski kabini. V španski kabini se uporablja izraz reubikacion, kjer govorimo o premestitvah, v tem primeru v poročilu pa govorimo o preselitvi. Naj pojasnim, da če nekoga premestimo, to pomeni, da zaradi solidarnostnih razlogov preselimo tiste, ki so že znotraj Evropske unije. Ko gre za preselitve, pa gre za selitev tistih, ki so zunaj Evropske unije. To je predmet obravnave tega poročila. V tem poročilu želimo zajamčiti sistem, ki bi omogočil dostojen in varen vstop oseb v Evropsko unijo. Glede vsebin se zahvaljujem poročevalki za zelo dobro in natančno opravljeno delo. ključnega pomena za Evropsko unijo je, da dobimo sistem za preselitve, ki bo realističen, še posebej pa solidaren. Kot veste, Evropska unija predstavlja 23,8 odstotka BDP na globalni ravni, vendar pa sprejmemo samo 8 odstotkov beguncev na svetovni ravni. Kot veste, gospod predsedujoči, smo imeli možnost, da gremo v Kanado in da se tam na licu mesta prepričamo o uspešnem programu za preseljevanje, ki ga izvajajo v Kanadi. V tej državi se daje zelo pomembno teži, del, težo delovanju UNHCR-ja. In v tem smislu bi morali pregledati tudi možnost, da damo možnost civilnim družbam in eh, tudi zasebnim pobudam na tem področju. Gre za eno od sedmih pobud, ki smo jih sprožili v zakonodajnem okviru za revizijo azilnega sistema. Veliko sem premišljeval o nujnem postopku, mali, in kot tebi se mi zdi smešno, da govorimo o štirih mesecih, ko govorimo o nujnem postopku, nujen primer se v štirih mesecih lahko spremeni v smrtni primer. Zato mislim, da bi morali to spremeniti. Istočasno pa je treba upoštevati ravnovesje, ki ga je želela vzpostaviti poročevalka za spodbude za države članice, ko gre za program preseljevanja v Evropski uniji, kot tudi v državah članicah. Po mojem mnenju je treba upoštevati tudi nacionalne značilnosti. Imamo milijone sester in bratov, ki govorijo naš lasten jezik, ki trpijo na drugi strani Atlantika. Uložil bom 8-9 konstruktivnih predlogov sprememb, lahko pa malin računaš na moje sodelovanje. Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Najlepša hvala, da ste razjasnili razliko med preselitvijo in premestitvijo. To je zelo pomembno v tem primeru. In eh, zahvaljujem se vam tudi za to, da ste omenili Kanado in na obisku naše delegacije smo se lahko prepričali o tem zelo dobrem naprednem sistemu. Opravičujem se, da imamo tako malo časa na voljo, skušal pa mu zagotoviti vsem, da dobite možno za besedo. SD. Želi kdo spregovoriti v imenu skupine SD? Brigit? Juan Fernando? V imenu poročevalca v Senci? Lahko To čisto na kratko povem v enem stavku, potem pa predam besedo Juanu Fernandu. Malce sem presenečena, da imamo potrebo po tem, da razpravljamo preselit o preselitvah. Če govorite o zaščiti v Evropski uniji in da prihajate iz države, kjer nimamo prostoviznega režima, je edini način, da vstopite v Evropsko unijo nezakonit način kar ni zločin, čeprav nekateri to obravnavajo kot kaznivo dejanje. Torej, če želite zagotoviti, kdo, da vemo, kdo vstopa v Evropsko unijo in da damo zaščito tistim, ki bežijo pred vojno in pred mučenjem, moramo to organizirati preko sistema za priselitev. države članice pravijo, da želijo resnične prosilce za azil, tiste, ki resnično potrebujejo zaščito, zakaj tega ne počnejo preko tega sistema? Tako ne bomo ustavili vseh, ki prihajajo iz nevarnih situacij, vendar pa bomo omejili delovanje kriminalnih združb, ki tih otapijo z prisiljenci. Nisem optimistična, vendar pa resnično upam, da države članice vedo, da gre za zelo dober način za sprejemanje naših humanitarnih odgovornosti in to je, da damo zaščito tistim, ki bežijo pred vojnami, pred političnim preganjanjem in da damo tudi možno zaščito za tiste, ki prihajajo kot begunci. Zato bi resnično želela slišati argumente tistih, ki so proti tej ideji. Preselitev ni edina rešitev, o tem smo že veliko razpravljali, to je jasno. Imeli bomo veliko takšnih primerov, ko bodo ljudje trkali na naša vrata. Treba je tudi pomagati pri odpravi nevarnih situacij v tretjih državah. Preseljevanje pa je pomemben del naših azilnih sistemov in upam, da bodo to države šence tudi podprle. Najlepša hvala. Ne bi smel dati besedo dvema kolegama iz skupine SD, vendar pa vam bom čisto na kratko dal besedo. Sam sem kriv za to, prosim, kar, kar dajte. Čisto na kratko, tudi zaradi tega, ker moramo diti na odbor pana, ki eh, se veliko krat uh, eh, organizira ravno v času odbora Libe. Pričakoval sem prispevke poročevalcev v senci, vendar pa tukaj poročevalcev v senci ni, vendar pa vseeno lahko ponudim pomoč. Sem poročevalec za vize in lahko bi želel bi povdariti, da kljub tehničnim vidikom predlogov spremem moramo delovati politično. Soočati se moramo z delovanjem drugega sozakonodajalca v Evropski uniji s svetom. Zakaj moramo revidirati celotne svežne, ki smo jih sprijeli v prejšnjem mandatu Evropskega parlamenta? Zakaj? Zato, ker svet ne deluje prav, ne ravna prav, ker ne spoštuje torej, države članice, ne svet, vlade držav članice, ne spoštujejo zakonov. ne izvajajo preselitev. Imamo programe, imamo odločitve, sklepe, vendar pa jih ne izvajajo. Preselitve, premestitve ne delujejo in zato moramo ravnati politično. Poleg tega imamo okvir delovanja Evropskega parlamenta v zakonodajnem postopku. In zato moramo strateško ukrepati in se boriti v trialogu na koncu zakonodajnega postopka, zato da zagotovimo, da bodo zakoni resnično spoštovani v država članica. Še Helga Stevens v imenu skupine EKR. Thank you, Chair. Colleagues. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila poročevalki za odlično opravljeno delo. Vidim, da imamo 125 predlogov sprememb, nisem jih še uspela prebrati v tem trenutku. Je zelo težko podati mnenje, ker jih še nisem predala. Vendar pa se veselim konstruktivnega sodelovanja in posvetovanja v okviru koordinacije med poročevalci v senci. Potrebovali bomo manjše spremembe, vendar pa na splošno gledano mislim, da je predlog dober. Počakati pa bomo morali na to, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Strinjam se z vami, ko pravite, da bi se morali izogniti podvojevanju dela. Uh, visokega komisarijata Združenih narodov za begunce. Vendar pa je treba na čim boljši način uporabiti sredstva, ki jih imamo na voljo. Pomembno je tudi, da moramo omejiti število, ki jih lahko uspešno preselimo v določenem časovnem obdobju. Pomembno je, da ohranimo tudi javno podporo za preselitve in zato moramo na to gledati realistično. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala v imenu skupine Alde, gospa Cecilija Wikström. Najlepša hvala zastopam Luja Mišela, ki je poročevalec v senci pri tem doseju, tako da bom poskušala uh, govoriti v francoščini. Gospod Mišel bi se rad zahvalil. Uh, Eh, poročevalki za ta predlog eh, besedila. Hvala tudi za konstruktivno sodelovanje s poročevalci v senci. Izmenjave so doslej temeljile na želji po dodani vrednosti eh, predloga zakonodajnega akta. To je del odgovora, ki ga mora Evropska unija dati na begunsko krizo. Louis Michel je prepričan, da bomo lahko skupaj konstruktivni in da bomo oblikovali mehanizem, ki bo zagotovil porazdelitev odgovornosti na vse. Še naprej se veseli sodelovanja z Malin Björk in z ostalimi poročevalci v Senci. Želi si besedila, ki bo odražalo to, kar eh, parlament zahteva od samega začetka migracijske krize. To pomeni, da je treba vzpostaviti in ukrepiti eh, zakonite poti v Evropo za tiste, ki eh, potrebujejo mednarodno zaščito. Najlepša hvala, gospod predsednik. Oh, Louis, Louis Michel bi bil uh, ponosen na te, Cecilija fantastično. Judit eh, ni iz skupine zelenih. Želi kdo drug besedo? Ne. Judit Sargentini je poročeval ko senci zelenih, ampak je danes eh, ni v dvorani. Nikogar iz LDD ni prav. Sedaj pa bom besedo predal ostalim, ki so, posili, ki so prosili za besedo. Najprej gospa Albior. Ne, se upravičujem. Spremenili ste svojo frizuro, nisem vas videl. Tiste brade nimate več. In uh, na nek način uh, ste. Uh, spremenili svoj vides. Nočem, da me prepoznajo, zato spremenim uh, svoj uh, izgled vsak dan oziroma vsak teden, se upravičujem. Najlepša hvala. Torej, tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki za odlično poročilo, eh, podal pa bi rad tudi nekaj komentarjev v zvezi s tem besedilom. Preselitve so dober instrument, ampak ne instrument za upravljanje z migracijskimi eh, tokovi. Mislim, da obstajajo razlike eh, med temi instrumenti. Strinjam se s poroževalko, da moramo eh, sodelovati s tretjimi državami, kar se tiče migracij, ampak preselitve so bistvenega pomena. Evropska unija mora črpati iz izkušenj, ki jih ima, naučiti se mora nekaj iz tega in izboljšati določbe dogovor s Turčijo ni primerna metoda. Pomembno je, da spostavimo eh, postopke za nujne primere, kot je dejala poročevalka. Eh, to je treba narediti čim prej, tako da bomo pomagali tistim, ki so v največjih težavah. Veliko eh, ljudi je treba. Eh, preseliti in Evropska unija mora globalno gledano eh, prispevati k temu delu. Eh, potrebna je tudi statistika, da bomo razumeli, kako obsežen je ta problem. Parlament mora v večji meri sodelovati pri tem. Tudi Evropska azilna agencija mora sodelovati pri tem sistemu. Spoštovati je treba ustrezne eh, humanitarne standarde. Tesno moramo sodelovati z agencijami in organizacijami v tretjih državah, tako da bomo eh, lahko zagotovili eh, varne poti v Evropsko unijo. Pri tem pa moramo poskrbeti za koordinacijo z drugimi instrumenti, naprimer eh, z načelom združevanja družin. mehanizem preselitve lahko uporabimo tudi za združevanje družine, ampak zgolj, ko drugi mehanizmi niso na voljo. Veselimo se nadaljnega sodelovanja eh, s poročevalko. Hvala, gospod Koral. Sedaj pa ostali člani in članice odbora. Gospod Albio. Gracias. El marco europeo de reasentamiento. Najlepša hvala. Evropski okvir za preselitev je pomemben del predloga komisije na področju azila. To je predlog, ki se nanaša na eksternalizacijo naših meja. Drugim državam bi morali plačati za to, da nadzorujejo meje na jugu Evrope. Preselitve postajajo neka podklauzula v neki pogodbi. Plačujemo drugim, eh, gre za outsourcing, gre za prenašanje odgovornosti na eh, druge države. Na nek način torej našo odgovornost eh, prenašamo na eh, druge. Potrebujemo humanitarne instrumente, instrumente za nujne primere, ki jih bomo lahko uporabili za to, da bomo dejansko izvajali zaveze, ki smo jih sprejeli. Zagotoviti moramo, da teh instrumentov ne bomo uporabljali zgolj za deportacije. Ravno zato je pomembno, da delamo na podlagi tega odličnega poročila gospe Björk, ki je izpostavila več teh vprašanj, eh, več eh, teh izzivov. Predlog komisije je uh, ta, da na nek način uh, posežemo v Ženevsko konvencijo za ljudi, ki so uh, vstopili v njo v zadnjih petih letih. Upoštevati je treba tudi načela uh, odgovornosti držav članic. Zagotoviti moramo, da Evropska unija ne bo sklepala dogovorov z drugimi državami, da ne bo ostalo zgolj pri tem, da ne bo ostalo pri uh, Eh, prenašanju odgovornosti na druge. Govoriti moramo tudi o pravici do eh, stalnega eh, rezidentstva. Hvala, gospod Radov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane gospe in gospodje, Evropska unija potrebuje stalni sistem za preselitve migrantov, potrebujemo tudi ustrezen eh, sistem eh, za obravnavo prošen za azil. Poleg teh begunskih eh, centrov v tretjih državah moramo spostaviti centre, ki bodo lahko ljudje dobili azil. Pri tem mora sodelovati tudi UNHCR in če bo eh, prošnja za azil eh, odobrena v takšnem centru, bo lahko oseba na to preseljena. Ne smemo paziti zgolj na države eh, na naši zunani meji, ampak se moramo ukvarjati tudi z drugimi državami. Na ta način bomo rešili na stotine življenj te osebe namreč ne bodo več tvegale eh, na Sredozemskem morju, ampak bodo lahko eh, svoje prošnje za azil eh, poslale v teh centrih. Tudi evropski državljani bodo na ta način čutili vsega, se bodo počutili bolj eh, varne. Obenem na nek način težko podprem predlog poročevalke, da bi lahko države članice izključile eh, osebe, Eh, ki predstavljajo nevarnost za eh, varnost. Eh, ne moremo kar vsem podali, podariti vizumov. Šlo bi za diskriminacijo vizavi državljanov tretjih držav. Hvala. And, uh, Dupre, hvala, gospod Depre. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Na kratko. Ne bom podajal splošnih komentarjev, zato ker se v večini strinjam s tem, kar je povedala naša poročevalka. Strinjam se tudi s tem, kar je v odlični francošini eh, povedala eh, Cecilia Wikström eh, na mesto Luja Mišela. Imam komentar in vprašanje. Sem poročevalec v senci za ta dosje v odboru za proračun in osebno moram dejati, da imam težavo, kar se tiče predlogov, ki uživajo konsensu v političnih skupinah, eh, kar se tiče eh, teh 6000 evrov na eh, osebo. 10 tisoč evrov pa bi najme imeli v, v okviru evropskega sistema. Mislim, da gre tukaj za načelno vprašanje. Strinjam se, da moramo uporabiti evropska sredstva. Uh, za financiranje več eh, operacij, ki potekajo v okviru evropskega programa. Ampak ne vidim nekega razloga, zakaj bi evropska sredstva uporabljali za financiranje politike, ki jo eh, izvajajo druge organizacije oziroma mednarodne eh, organizacije in to popolnoma avtonomno. Mislim, da bi morali evropski proračun omejiti na financiranje tistih ukrepov, ki jih izvaja evropska politika, ki jih izvajamo uh, tukaj. Mislim, da je to vprašanje, ki se ga bomo morali na nek način dotakniti. Države članice se bodo tako ali tako odločile, kakor se bodo, ampak Evropski parlament mora obrati dosleden pristop. Sem tudi poročevalec v senci za eh, dosje o vizumih in eh, zato imam vprašanje. Zanima me, če bodo preseljeni eh, ljudje imeli dostop do istih dokumentov, eh, bomo pri tem uporabljali isti sistem oziroma ali bo do države članice same določile eh, dokumente, ki bodo tem osebom omogočili, da prečkajo mejo. Določiti je treba nek sistem, nek seznam dokumentov. Eh, pri tem ne potrebujemo zgolj harmonizacije, kar se tiče sredstev, ampak tudi harmonizacije, kar se tiče dokumentov. Tako bo ta eh, program res evropski. Hvala, gospod predsednik, se opravičujem, da sem bil malce predolg. Ne, mislim, da je to eh, zelo pomembno izpostaviti. Mislim, da je to bolje izpostaviti v tej fazi, tako da najlepša hvala za ta komentar v zvezi s proračunom. Preden besedo predam ponovno. Eh, Malin, Čener eh, Lenart. Najlepša hvala, gospod predsednik, tudi sam bom poskušal biti kratek. Ko sem postal poslanec, sem bil presenečen, da eh, je samo 14 od 28 držav članic imelo programe za preselitev, ki so delovali. Mislim, da potrebujemo takšen evropski sistem za eh, preselitve. Kar se tiče predloga komisije, vseboj nekatere pozitivne elemente. Rad bi se zahvalil pročevalki za opravljeno delo. Zanima me, kako izvedljivo je vse skupaj. Videli smo, da se je situacija, kar se tiče preselitev, malce izboljšala, ampak nekega entuzijazma med državami članicami za to ni. Vprašanje je vedno težko, ali naj bo to prostovoljno ali zavezojoče. Poročevalka je izbrala prostovoljni sistem, obenem eh, pa je določila eh, cilj 250 tisoč preselitev. Eh, ne vem, če bo to izvedljivo, glede na trenutni kontekst. Mislim, da moramo biti pragmatični, mislim, da moramo zagotoviti, da bo ta sistem izvedljiv zanima me tudi, kako eh, ta program upošteva združevanje družin. Eh, na nizozemskem smo imeli približno 30 tisoč eh, prošen za azil leta 2016, obenem pa je 32 tisoč ljudi prišlo na nizozemsko prek varnih poti, prek spoštovanja načela združevanja družin. In mislim, da moramo upoštevati tudi te zakonite poti v Evropsko unijo. Besedilo primerja preselitve oziroma govori o preselitvah v letu 2015. Takrat je v Evropsko unijo eh, neregularno eh, obiskalo oziroma v njo vstopilo eh, en milijon ljudi in države članice, ki so takrat sprejele veliko ljudi, so poskušale rešiti to problematiko in niso na veliko vlagale v sistem preselitev. Mislim, da obstaja ta povezava med preselitvami in uh, na drugi strani uh, eh, med dogovori o uh, neregularnih uh, migrantih. Trenutno vse skupaj računamo na podlagi našega BDP-ja. Če želimo biti dosledni, uh, potem uh, moramo biti dosledni tudi tukaj. Ponavadi uh, vzamemo 50 odstotkov BDP-ja in 50 odstotkov prebivalstva. Mislim, da bi takšen pristop morali obrati tudi pri programu preselitev. Uh, to ne sme biti zgolj uh, evropski ukrep, ampak moramo postopati uh, na globalni ravni. V vsakem primeru bo šlo zgolj za 25 odstotkov tistih, ki jih je identificirala UNHCR. Uh, v Evropski uniji moramo poskušati to rešiti na globalni eh, ravni v okviru Združenih narodov, tako da bodo vsi tisti, ki jih je UNHCR določila kot primerne za eh, preselitev, dobijo svoje mesto nekje v svetu. Najlepša hvala. Eh, časa ni veliko. Obravnavali bomo tudi poročilo o Dublinu. Za tem poročilom, ampak mislim, da bomo imeli še dovolj časa, da predamo besedo komisiji. Cheers. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala poročevalki, spoštovani poslanci in poslanke, dovolite še nam nekaj komentarjev. Komisija eh, se vam zahvaljuje za podporo temu predlogu o eh, evropskem sistemu preselitev. Eh, hvala za podporo, kar se tiče ciljev tega okvira. predlog nadgradi trenutne eh, scheme za preselitve, ki že eh, delujejo. V poročilu danes lahko preberete, da eh, je bilo dve tretjine oseb že preseljenih, 15.500 oseb je bilo preseljenih od začetka delovanja scheme. Naj podam še nekaj dodatnih informacij. Komisija se strinja, da je UNHCR ključni eh, partner pri eh, sistemu preselitev. Veseli nas, eh, da lahko še naprej delamo na tem in da to v besedilo jasno zapišemo, da je UNHCR zelo pomemben partner. Preselitve so eh, pomembno orodje za zagotavljanje mednarodne zaščite in to je naš prvi cilj, glavni cilj. Komisija pa meni tudi, da se lahko preselitve uporabijo strateško, tako da spodbujamo tretje države, da povečajo svoje zmogljivosti za zaščito in sprejem eh, in da eh, na ta način v skladu z deklaracijo iz New Yorka porazdelimo odgovornost širše. Preselitve so lahko orodje tudi za boljše upravljanje z migracijami in v skladu s četrtim členom našega eh, predloga bi morali eh, zato raz, eh, razmišljati tudi o nekaterih elementih v zvezi s tem, ko govorimo o sodelovanju s tretjimi državami in regijami, odkuder naj bi ljudi preseljevali. Preselitve so torej pomembno orodje za zagotavljanje mednarodne zaščite, ni pa neke subjektivne pravice za posameznika, da bo preseljen. zato je eh, treba govoriti o eh, upravičenosti do teh pravic, eh, govoriti je treba tudi o ženevski konvenciji. Ne govorimo seveda o izključitvi iz mednarodne zaščite, ne, gre za izključevanje na podlagi pogojev, ki so določeni za preselitev. Glede na naravo preselitev, bi morali države članice po našem mnenju izključiti iz uh, možnosti za preselitve uh, tiste, ki so, bili, uh, ki so se pojavili v kakšni podatkovni bazi uh, in uh, je z njimi povezano določeno tveganje. Upoštevati moramo tudi deklaracijo iz New Yorka in povečati obseg varnih poti, zakonitih poti v Evropsko unijo to je res, a po našem mnenju ne bi bilo dobro, če bi uh, vzpostavili uh, nek uh, eh, zavezojoč seznam za preselitve, uh, neko kvoto za preselitve v naslednjih letih. Mislim, da moramo uh, te številke določati uh, vsako leto posebej na podlagi uh, pogovorov s ključnimi partnerji, tudi s parlamentom. Kar se tiče proračuna, komisija Eh, podpira osnutek eh, mnenja odbora za proračun. Načrti morajo biti ambiciozni, zagotavljati moramo ustrezna sredstva na eh, evropski ravni za preselitve. To pomeni, da moramo rezervirati določena sredstva ravno za premestitve, ampak evropski proračun mora podpirati preselitve zgolj s pošaljnimi zneski, na osnovi skupnih postopkov, skupnih eh, eh, kriterijev za upravičenost eh, na podlagi skupnega okvira. Imamo tudi sredstva za preselitve znotraj nacionalnih schem, ampak to je zunaj pavšalnih zneskov. Nacionalne scheme lahko, naprimer, podpiramo tako, da zagotavljamo sredstvo za države članice, da te vzpostavljajo infrastrukturo, ki je potrebna za preselitve. Ampak, ko govorimo o bošalnih zneskih, govorimo o povezavi med evropskim proračunom in evropskim okvirom za preselitve. Ne na zadnje, še eh, doslednost eh, skupnim eh, evropskim azilnim sistemom. predevamo isti status za preseljene osebe kot eh, za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, gre za iste potrebe. Najlepša hvala, sedaj pa še naša poročevalka Malin Bjork. Najlepša hvala, hvala za vse prispevke. Najprej bi rada povedala, da uh, uh, ugotavljam, da ta evropski sistem preselitev uživa veliko podpore. Evropski parlament je že povedal, da si želi varnih in zakonitih poti v Evropsko unijo in eh, pri tem stališču eh, ostaja. Eh, to je naša zahteva in večkrat smo jo že ponovili. In tukaj imamo priložnost, da delamo v tej smeri. Ta pristop torej uživa veliko podporo. Zabeležila sem si vaše komentarje in vaše pomisleke. Dovolite, mi, da nakratko komentiram eh, to, kar ste povedali. Eh, kolega iz odbora za proračun je spregovoril o sredstvih. O tem smo že razmišljali, o tem smo se že pogovarjali in o tem se bomo pogovarjali še naprej s poročevalci v, senc, v senci. Mislim, da je pot naprej. Eh, pot, na kateri moramo poskrbeti za begunce. Uh, šest ali deset tisoč eh, evri ne bomo pokrili stroškov za sprejem eh, vseh beguncev. Ampak eh, simbolično gledano gre za to, da želimo narediti korak naprej povsod. In boljše bo zgolj takrat, ko bomo zagotovili več podpore. Države članice bodo želele sodelovati v evropskem programu. Ne zato, ker jih bo nekdo izseljeval zaradi tega, ker ne bi na to dobili sredstev, če ne bi sodelovali, ampak zato, ker bodo lahko dosegli več eh, skupnimi eh, močmi. Mislim, da je to prava pot naprej. Ampak o tem se lahko še naprej, še naprej pogovarjamo s poročevalci v senci. Gospod Lenart, preselitve ne bodo edina rešitev za ta eh, globalni problem. To je zgolj eden od ukrepov, ampak to je nekaj konkretnega, kar lahko izvedemo. Lahko smo del. Eh, skupnega dela v okviru UNHCR eh, in lahko smo globalen akter. Res je, da eh, imajo nekatere države pomisleke, ampak leta 2015 so Nemčija, Švedska in nekatere druge države sprejele največje število beguncev. Za Švedsko, na primer, moj cilj ne pomeni neke spremembe. 5000 ljudi, sedaj 5000 ljudi v besedilu združevanje družin, mislim, da ni eh, dobro, da imamo evropsko zakonodajo za združevanje eh, družin eh, in na to imamo še en sistem, ki eh, ima podobne določbe, zato smo poskušali to razdeliti oziroma ločiti. Še komentarji komisije. Eh, Eh, nisem proti temu, da bi presel, eh, pre, preseljevanje uporabljali strateško, ampak to pomeni tudi, da podpiramo tiste situacije, eh, kjer imamo zaščitene begunce, kjer imamo državo gostiteljico, ki se res trudi, da bi zagotovila stabilno, varno življenje za ljudi. In s tem, ko ljudi preseljujemo, lahko izboljšamo te razmere. Gre za to, ne gre za to, da na eni strani postavimo ograje, na drugi strani sprejemamo ljudi in tako naprej. Upoštevati je treba humanitarni cilj znotraj eh, te eh, ideje. Vem, da nimamo veliko časa, ampak vseeno bi rada povedala, da se sočasno pogajamo eh, pri več dosjejih, eh, kolegi se ukvarjajo z erodakom, eh, vedo, o čem govorim, eh, potekajo tudi trialogi in tako naprej. Predlagam, da ljudje niso registrirani v rodaku, preden uh, je sprejeta pozitivna odločitev. Preverjanje varnosti je zelo uh, pomembna, pomemben element, ki poteka že danes. UNHCR ima dokumentacijo, ki jo zagotavlja državam članicam. Ta uh, upošteva oziroma vključuje tudi njihovo eh, oceno. Gre za begunce, ki imajo pravico do mednarodne zaščite. Kar se tiče dokumentacije, imamo že sisteme, ki delujejo. Kaj pa narediti, ko eh, so ljudje v Evropski uniji, to pa je druga zgodba. In eh, tudi gospod Mišel, vaš kolega, ima predloge v zvezi s tem. Tukaj bom končala. Veselim se nadaljnega dela s poročevalci v Senci in z drugimi kolegi in kolegicami iz odbora. Eh, sama in tudi eh, moji kolegi so vedno na voljo. Naslednji sestanek s poročevalci v Senci bo 25. Eh, aprila, ampak prej lahko stopite v stik z mano in z nami, če želite razpravljati o specifičnih delih poročila. Hvala. Najlepša hvala malim. Hvala tudi članom in članicam odbora. Mislim, da je bila to zelo konstruktivna razprava. Preseljevanje eh, je eh, ločena tema, potrebujemo kredibilno politiko, eh, tudi če ne bo tako obsežna, ampak resnično kredibilna politika je tista, ki jo potrebujemo. Če je ne bi dobili, to resnično ne bi bil dober rezultat. In tudi komentarji, ki jih je podal gospod Depreso, pomembni, dobro poznate ta proračunska vprašanja, mislim, da je to eh, dobro izpostaviti. Hvala še enkrat poročevalki in poročevalcem v senci, hvala kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v tej razpravi. Sedaj pa uh, naslednja točka in to je prenovitev Dublina. Eh, ne bom izgubljal časa z vodnimi nagovori, takoj bom podal besedo poročevalki. Cecilija, izvoli. Thank you. Najlepša hvala, Klod, hvala eh, kolegi in kolegice za vašo pozornost. Na zadnje, ko sem predstavila eh, to poročilo, sem eh, govorila kar precej časa, tokrat pa želim prisluhniti vam. Želim si razprave o predlogih sprememb, ki ste jih uložili. V tem trenutku analiziram vaše predloge. Seveda predlogi sprememb odražajo politični spekter v tem eh, parlamentu, ampak glede določenih eh, elementov se mi zdi, da je usmeritev precej jasna in eh, to me veseli. Mislim, da zelo jasna večina podpira avtomatični sistem korekcij in to me veseli. Številni predlogi sprememb eh, bodo izboljšali moj osnutek eh, poročila, ampak vsi se bomo morali potruditi za to, da najdemo kompromise. Kompromise, ki bo lahko eh, podprla večina v odboru in na to na plenarnem zasedanju. Zaradi političnih razlogov je to izjemno pomembno. Moja dožnost in privilegij ter tudi obveznost je najti te kompromise. Kot poročevalka imam to nalogo in skupaj moramo doreči skupna stališča, tako da bomo z veliko večino našli ustrezno rešitev. Še enkrat pa bi rada izpostavila moje glavne cilje pri tem osnutku poročila. Eh, prvič želim eh, zagotoviti ustrezno ravnotežje vzpostaviti koherenten, odporen sistem, ki bo deloval uh, na terenu. O tem so se pogovarjala uh, strokovnjaki, nevladnimi organizacijami in številnimi drugimi akteri. Mislim, da je ta doslednost, ta koherenca uh, tista, ki je izjemno pomembna pri uh, tem doseju. Glede na to, kako kompleksen je uh, sam dosje, moramo najti takšne kompromise, ki bodo uh, ohranili to doslednost, to uh, ravnovesje tudi potem, ko bomo sprejeli vaše predloge spremen, kolegi in kolegice. To mora biti sistem, ki deluje v eh, eh, resničnem življenju, na terenu. In to seveda velja za vse države članice. To mora biti evropski odziv na evropske izzive. Nobena sama država članica ne more, ne more rešiti tega sama. Upoštevati moramo tudi zaupanje eh, državljanov, držav članic in eh, beguncev, prosilcev za azil. Eh, ti morajo vedeti, da jih jemljemo resno in da jih obravnavamo enakovredno, ne glede na to, kje se njihova prošnja ocenjuje. To pomeni, da bomo morali zagotoviti boljše. Eh, pravne varovalke in dostop do informacij na eni strani, po drugi strani pa potrebujemo zelo jasna, stabilna pravila, kar se tiče eh, tega, katera država eh, članica mora prevzeti odgovornost za določeno prošnjo za azil. Sistem ne sme omogočati prosilcem, da se izognejo sistemu, da uh, izginejo na radarju. Zelo nevarno je, če ljudje izginjajo v Evropi na ta način. To je še eh, posebej nevarno za eh, mladoletnike brez spremstva. Na deset tisoče jih eh, izgine v Evropi, izgine jih z radarjev. To ne bo preprosto. 1021 predlogov sprememb smo prejeli, ampak nihče nam nikoli ni obljubil, da bo politično življenje preprosto. To delo bo težko. Ampak po mojem mnenju je Evropski parlament sedaj pripravljen, da državljanom in vladam v Evropi pokaže, da ko sodelujemo, ko stojimo drug z drugim z ramo obrami, lahko najdemo eh, in bomo našli skupne rešitve, ki delujejo na terenu in spremenijo razmere. sodelovati moramo, si pomagati in zelo previdno eh, doreči to besedilo, ga izpiliti, tako da bo dosledno. Prepričana sem, da bomo našli pravo pot naprej. Uspelo nam bo skupaj. Sedaj so naše poti malce eh, drugačne, eh, nimamo vsi istih stališč, ampak kot vemo, eh, ovire, ki so pred nami, niso eh, največje za nas eh, poročevalce v senci. Ne, največja ovira je odpor v svetu. In zato je tudi politično tako pomembno, da najdemo pravo pot naprej in da uh, smo, kar se tega tiče, zedinjeni. Biti moramo enotni, ker bo tako naš dosleden pristop k obravnavi tega vprašanja uh, dal navdih uh, svetu. In tudi oni bodo lahko na to naredili korak naprej, tako kot mi. Končala bi s pozitivnim komentarjem. Vse je mogoče. Eh, politika pa je še vedno umetnost mogočega. Žerar, vse lahko ploskaš, ni problema. Tako je. ljudje niso sledili, zato ker se zavedajo, kako težka je ta naloga, ampak mislim, da smo v dobrih rokah. To je zelo pomemben dosje in vem, vsaj v naši skupini, koliko dela namenjamo tej temi. Dobro, poročevalci o senci. Začela. Bog, gospod Mussolini. ELS. Hvala lepa, gospod predsednik. Povedali smo že, da menimo, da je to zelo dobra osnova besedilo poročevalke za nadaljna pogajanja. Seveda pri določenih elementih bi bilo dobro, če bi videli nekaj sprememb. O prožnosti smo govorili zadnjič in tudi drugi so dejali, da je prožen pristop zelo pomemben državam članicam moramo dati nekaj prožnosti. Danes pa se želim posvetiti vprašanjem varnosti. Zakaj? Zato, ker je kar nekaj kolegic in kolegov opozorilo na to. Sama preučujem postopke za SOPS. To so standardni operativni postopki preučujem te standardne operativne postopke v menjih državah, kot sta Grčija in Italija. In zadeva je prav razsvetljujoča. Preučujem tudi delovanje žariščnih točk, ampak številne države članice teh točk nimajo. Imamo nekaj naprejšnjih dogovorov, torej preidentifikacija, fotografiranje in jemanje prstnih odtisov to so koraki, ki se izvedejo. To je preverjanje identifikacije pred Dublinom. Države članice, kot so Italija, naprimer, to počno. Tega niti ne ureja zakonodaja. To je že treba dodati. Kakor veste, izvajamo proces iz Dublina in to pomeni, da obravnavamo ljudi, ki se prijavljajo k azilu. Jemljamo jim prsne vtise, to se uvrsti v sistem Eurodac in to je tudi zelo pomemben sistem za dostop do informacij. Ni na nas, da jemljamo prsne odtise, to ni obvezujoče, ampak če želiš ravnati v skladu z dublinskim procesom, potem moraš pustiti, da ti oduzamejo prstne odtise. Torej, pravne zahteve v zvezi s tem ni. V skupini smo govorili tudi o tem, kakšne predloge sprememb bi lahko predložili. Zaenkrat Nisem razmišljala o tem, da bi vložila predloge sprememb na področjih, kjer se strinjam s poročevalko, to bi bila potrata časa. Preučujem, na primer, pospešeni postopek, to želimo ohraniti, ampak vedeti je treba, da se tukaj pojavljajo vprašanja glede varnosti. Mislim, da bi morala obstajati možnost izvajanja pospešenega postopka. To pomeni, preden začnejo veljati merila Dublina. Ampak, če prihaja do nevarnosti za javni red in mir, potem je seveda mogoče sprožiti ta postopek za nujne primere. Vsaka država članica, ki to stori, potem takoj samodejno postane pristojna država članica in ne država članica, ker se vloži vloga. To je tisto, kar smo kolegice in kolegi preučevali. Mislim tudi, da moramo preučiti agencijo za azil in njene odgovornosti glede premestitev in transferjev. Kaj ti po štirih tednih vsi veste, se ulagatelj in njegova prošnja prenesejo v pristojno državo članico. Po štirih tednih lahko zaprosijo za azil v pristojni državi članici, imajo pa seveda možnost, da tega ne storijo, te možnosti so trenutno na voljo. Torej, zelo pomembno je, da vključimo agencijo za azil pri reševanju vprašanja transferjev. To je zelo pomembno tudi iz varnostnih razlogov. Oblasti držav članic morajo imeti možnost izvajati poizvedbe v enotnem registru prošen za azil pri tistih, ki prosijo za mednarodno zaščito. To je ključnega pomena iz varnostnih razlogov, zato bomo ložili predlog spremembe tudi v zvezi s tem. Preučili smo tudi druge predloge sprememb glede prehodnega obdobja in tako naprej. Nekatere države članice morajo skrajšati obdobje z petih let na tri leta. Število skupnih vlog smo želeli zmanjšati iz 30 na 15, tako bi lažje spremljali, kaj se dogaja. Želeli smo spremeniti ali preučiti tudi definicijo družine. To je zelo pomembno vprašanje, tudi v okviru Dublina. Veliko razprave poteka na to temo. Komisija to prav gotovo pozna, kajti oni so vključili definicijo bratov in sester v Dublin. Ampak mislim, da moramo spregovoriti o tem, kajti zaenkrat se mi zdi, da je to potencijalno precej odprta definicija. Kaj je torej definicija jedrne družine? definicija mora biti trdna in identična tudi pri drugih dosejih v parlamentu. To je zelo pomembno. In tudi o mladoletnikih sem želela spregovoriti. Uložila sem nekaj predlogov spremenj po zvezi s tem. To pa zato, ker mislim, da je ključnega pomena, da mladoletnikom ponudimo najvišjo možno raven zaščite. Mislim tudi, da ne smemo izvajati transferjev, zato ker lahko hitro izginejo, prav tako ne moramo imati prstnih otisov, razen če spremenimo sistem Eurodag Tam so sicer navedene tudi izjemne okoliščine, ko lahko prsno tisa jemljemo šestletnikom, ampak zaenkrat ta sistem ni obvezujoč. Torej, če mladoletnika premaknemo iz ene države članice v drugo, se lahko takrat za tem mladoletnikom izgubi vsaka sled. Treba jim je dodeliti varuha, zato da se poskrbi za njihovo varnost treba je skrbeti za dobrobit otroka. Morda gre za premik v najboljših imenih, ampak pogosto prihaja do upočasnitev v postopku in mladoletnik potem ne dobi vseh pravic, ki bi jih moral imeti, ko ga selimo iz ene države članice v drugo. Čisto mogoče je, da ta mladoletnik tudi izgine v okviru postopka prenosa. Zato mislim, da je to dobra osnova za postopek. Mislim, da je zamisel dobra, ampak nekaj elementov me vseeno skrbi. Če bomo še bolj upočasnili postopek, bo postopek samodejne integracije še počasnejši in še težji. Tudi kar zadeva izginevanje mladoletnikov, tudi tukaj je veliko pomislekov. Mislim, da bi morali čim manj premikati mladoletnike, to je za njih vir varnosti, to moramo upoštevati. Sem končala, to je vse. Hvala, gospod predsednik. Yes, the only thing is um, we have to finish the whole thing at 11.30. Okay. I really, in fact, with so many amendments... Končati moramo veliko je predlogov sprememb. Vem, da morate povedati vse, ampak eh, vsi poročevalci v senci morajo spregovoriti pred pol dvanajsto. Se upravičujem, da vas prekinjem. Eli, socialisti, izvolite. Pet minut, šest, To je poročilo o Dublinu in vem, da lahko vsi govorite zelo dolgo, ampak izvoli. Hvala, predsednik. Hvala kolegicam in kolegom za prispevke. Hvala še enkrat poročevalki Vikstromovi za odlično upravljeno delo. Nakratko bom predstavila naše stališče. Pristop mojih predlogov spremenb temelji na enem načelu. Ljudje, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, ne bežijo proti določeni državi članici, bežijo proti Evropski uniji. Zato bi Evropska unija morala prevzeti odgovornost, ravnati bi morala solidarno in zagotoviti bi morala pošteno porazdelitev odgovornosti glede azila, kakor je predvideno v členih 78 in 80 pogodbe. Parlament je že večkrat z veliko večino zahteval skupno evropsko rešitev, ki jo potrebujemo. Želimo ostati skladni s tem, o čem smo glasovali v resoluciji Mecola Kenge, mata 2016, da bi torej prešli na sistem centralizacije odgovornosti na EU ravni in izbrisali smo načelo prve države vstopa, to je prej podpiralo celoten dublinski sistem. Tudi prak smo izbrisali, kajte to implicitno sprejema logiko prve države vstopa. Namesto tega smo razvili sistem, ki temelji na hierarhiji meril in na centraliziranem, stalnem in avtomatičnem mehanizmu. Ta mehanizem pa seveda obošteva tudi seveda smiselne povezave vlagateljev. Izbrisali smo preverjanja neveljavnosti, to bi lahko ustvarilo nezaželen filter. Strinjam se s poročevalko, da je treba prednost dati ponovni združitvi družin, postopek mora biti poenostavljen, še posebej, ko govorimo o mladoletnikih. Prav tako predlagamo, da bi razširili definicijo družine še onkraj tega, kar predlaga komisija, zato da bi odražali kompleksno realnost družinskih povezav vlagateljev. Ne podpiramo pristopa sankcij, ki ga predlaga komisija. Mi predlagamo logiko spodbujanja skladnosti in odvračanja od sekundarnih premikov in prenosov. Prav tako nasprotujemo stalni odgovornosti, omejitev pravnih sredstev in izbrisali smo prispevek na področju sociale, zato ker menimo, da ne sme biti možnosti, da se države članice izognejo solidarnosti z denarjem in da monetariziramo človekove pravice. Želimo zagotoviti zaščito mladoletnikov, želimo pa zagotoviti tudi postopkovne pravice vlagateljev. Kako bi ta sistem deloval? To je mišljeno kot prispevek, ki nas čaka v delu poročevalcev v senci registracija bi bila v prvi državi, imeli bi postopek združovanja družin, ki bi bil poenostavljen, imeli pa bi tudi druge dublinske kriterije, vključno z tistim, ki ga imajo v Kanadi. Naprimer, država bi lahko poskrbela za vlagatelje, dokler ta prošnja ni preučena. In če nobeno odmeril ne velja, potem odgovornost dodeli centralni mehanizem za dodeljevanje in ta mehanizem bi najprej preveril logične povezave pri vlagateljih, torej akademski nazivi, jezikovne spretnosti, družinske povezave in tako naprej. Države članice naj bi upoštevale smiselne povezave, kajti vsaka država mora storiti svoje. Lažje je integrirati ljudi, če imajo ljudje povezavo do posamezne države, ne pa da čakamo na avtomatsko dodelitev. Prav tako bi delno olajšali stroške zaradi sprejema. Če vlagateli nimajo ustreznih povezav, potem velja avtomatska porazdelitev. Šest držav članic bi dali na voljo, ki so najdlje od tega, da bi dosegli referenčno številko. Tako bi zagotovili združljivost in skladnost s sistemom, da možnost izbire ne bi smela biti na voljo v dveh primerov, če dobi vlagatelj napačne informacije glede družinskih članov ali pa če se vlagatelj ne registrira v prvi državi in se udeleži sekundarnega gibanja. V teh primerih bi bila dodelitev samodejna v eno državo članico. Tako bi izbrisali spodbude za sekundarne gibe in oblikovali bi podlago za pošten sistem. Z našimi predlogi spremem smo poskušali pokazati, da je drugačen Dublin mogoč. Sistem, ki ne bo preveč obremenil držav članic, ki so na zunanjih mejah Evropske unije. Kolegice in kolegi, na koncu vas želim pozvati k naslednjemu. Tretjič, reviriramo Dublinsko uredbo. Zanima me, ali bomo to končno popravili, ali bomo ravnali odgovorno, če svet ne ravna odgovorno. Mislim, da bi morali dejansko pokazati s prstom na svet, tudi tako, da državljanom pokažemo, da skupaj lahko zagotovimo spremembe in da je to napor, ki ga lahko zmoremo vsi, če si pošteno porazdelimo napor. Oblikovati moramo ustrezen dublinski sistem in pokazati moramo državljanom, zakaj je Dublin potreben, kaj te izzivi so evropski in globalni. Nobena država članica ne bo uspela sama. Gre za reševanje evropskega projekta in veselim se že nadaljnega sodelovanja z vsemi vami. Thank you very much, Ellie. And for the ECR, the shadow is Daniel Dalton. Daniel Dalton. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se Ciciliji in poročevalcem v senci za upravljeno delo. Hvala Ciciliji za upravljeno delo še posebej, kaj ti mislim, da je upravila zelo dobro delo. Naj razložim naše predloge sprememb, ki smo jih vložili mi. Želeli smo zagotoviti prožnost za besedilo za države članice, da lahko spreme določene vlagatelje, ki prosijo za prenos v specifično državo članico, ampak to mora seveda vedno biti v pristojnosti držav članic, da končno odločajo. Sistem bo bolj uspešen, če se bodo države članice prostovoljno javile k temu, da prevzamejo ljudi, ne pa da jih silimo v to. V tem primeru bodo begunci ostali raje in se ne bodo selili v druge države članice. Seveda, vidim pa, da je to omejeno samo na en poskus premika in to se bo zgodilo potem, ko vlagatelja dodelijo državi članici. Če bi vlagatelje lahko odoločali, v katero državo članico želijo iti, potem bi lahko vlagatelji in tisti, ki tvegajo to nevarno potovanje, morda dobili lažen občutek, da bodo lahko izbrali državo destinacije. Zaradi tega bodo ljudje še večkrat tvegali življenje za to, da bi prišli do obal Evrope in mislim, da to ni smiselni način za to, da k temu pristopimo. Vložil bom tudi predloge sprememb, s katerimi bomo izpostavili pomen informacij, ki so na voljo vlagateljem, zato da bodo obveščeni o postopku in da se bodo zavedali, kakšne pravice in odgovornosti imajo. Prav tako mislim, da je zelo pomembno, da ohranimo preverjanja sprejemljivosti v prvi državi, zato da ne bi prišlo do prenosov. Kajti to bi opremenilo sistem in nekateri vlagatelji bi morali zelo dolgo čakati na odločitev. Prav tako vem, da moramo poskrbeti za interese otrok, to je vedno treba upoštevati in to pomeni, da bomo morali zagotoviti prožnost za to, da bodo mladoletniki brez spremstva lahko šli nazaj v prvo državo sprejema, če je to v njihovem interesu. Mislim, da ne smemo oblikovati situacije, ker mladoletnike spodbujamo, da brez spremstva potujejo po Evropi, kajti zaradi tega so še bolj izpostavljeni trgovcem z ljudmi, kar zadeva obvezni mehanizem dodeljevanja. Mislim, da še vedno to ne more delovati, zato sem vložil predloge sprememb za to, da bi to bilo prostovoljno in referenčna številka bi morala biti neko vodilo, ne pa obvezujoča številka. Države članice lahko tudi same določijo, koliko ljudi bodo sprejele, ne pa da morajo sprejeti določeno število ljudi. In Četrtič, države članice lahko opredelijo število ljudi, ki jih bodo sprejele. Če bomo kaznovali države, ki tega ne želijo storiti, to ne bo doprineslo solidarnosti in tako bomo tudi odvračali begunce. Ne bodo se počutili, počutili dobro. Finančne kazni so bile preveč stroge in to ne bi spodbojalo solidarnosti med državami članicami, ampak podariti želim tudi, da ne smemo preprosto uvesti dodatne nove finančne sankcije in naša skupina tega ne bo podprla. Ampak, kakor sem dejal, hvala lepa Cecili za upravno delo in veselim se že sodelovanja z njo in drugimi poročovalci v senci, zato da bomo poskrbeli, da bomo na koncu imeli dober rezultat. Hvala. Hvala lepa. Jean Lambert. It's, uh, okay, uh... Hvala lepa. naš pristop. Nismo želeli vložiti predlogu sprememb tam, ker se strinjamo z izvirnimi predlogi poročevalke, ampak ponekod smo se vseeno želeli oglasiti, gre za sankcije, gre za naprimer tudi pogoje sprejema in tako naprej, kaj ti tukaj preučujemo nekaj, kar je povezano tudi z temeljnimi pravicami. V zvezi s tem je zelo pomembno tudi, da si zapomnimo, da imamo sicer nekatere države članice, ki so pod specifičnim pritiskom in to se je že premaknilo in se lahko še premakne v prihodnosti. Države članice morajo to upoštevati in upoštevati moramo tudi mi to, ko pripravljamo nova pravila, ne samo trenutne situacije, kajti tisti, ki se upirajo solidarnostnim ukrepom. Zdaj se bodo lahko k malu znašli na drugi strani in mislim, da bi se morali pripraviti tudi na to prihodnost. Kar zadeva predloge sprememb, ki smo jih uložili, omeniti bom poskusila samo dva ali tri nize teh predlogov sprememb. Definicija družine. Vem, da ljudje pravijo, da moramo poskusiti dobiti skupni pristop v zvezi s tem. Ampak po drugi strani imamo, na primer, pogoje sprejema. In ta direktiva je v prenovitvi. Ne moramo govoriti o definiciji družine. Previdni moramo biti, da nas ne bodo potisnili v niz odločitev zaradi predloga prenovitve, kjer nismo imeli možnosti o tem spregovoriti. In ko govorimo o definiciji družine, v primeru prosilcev za azil lahko vidimo, da so to ljudje, ki so v zelo specifični situaciji in komisija ima prav. Mislim, da bi morali iti še dlje, kar zadeva definicijo družine. Gre tudi za vprašanje, kdaj se lahko pridružiš svojemu partnerju ali zakoncu in v katerem primeru je ta odnos priznan. Mislim, da bi ljudje morali imeti pravico, da se preselijo drugam, če v specifični državi ta družinska vez ni priznana. Gre za tesne osebne povezave in to moramo poznati. Tudi kar zadeva razumne povezave, želimo okrepiti in to onkraj družine. Kajti menimo, da prosilci za azil niso nujno prejemniki človekoljubne pomoči. Ne, tudi oni lahko sami ravnajo in se preživijo. Zato moramo omogočiti tem ljudem, da lahko zaživijo, tudi če se morda ne bodo vrnili nazaj. Vprašanje integracije postane pomembno in države članice o tem vedno znova govorijo in mislim, da bi morali to tudi priznati. Kar nekaj predlogov sprememb imamo, ki razširjajo to definicijo družine in gre onkraj tega, torej jezik, znanje, povezave do države, do skupnosti in tako naprej. To vse jim lahko zagotovi dodatno podporo za to, da bomo storili vse, kar je mogoče. In kako sem že povedala v preteklosti, podpiramo to, da bi ljudje lahko potovali tudi v neke vrste skupinah. Ne pa, da se ljudi deli kot uh, igralne karte. Ne, pogledati bi morali skupnosti in načine, kako lahko pomagamo specifični skupini, ne pa, da porabljamo sredstva za ljudi iz različnih okolij. Tudi kar zadeva postopek spremljivosti, tukaj smo podprli poročevalko, še enkrat bom povedala, če bo ta postopek odvisen od držav članic prvega vstopa, bodo te države zelo obremenjene in potem bi lahko vsak sistem ponovne porazdelitve propadal upoštevati je treba mehanizem za solidarnost in uložili smo tudi nekaj predlogov sprememb, ki smo jih pripravili na osnovi dela Agencije za temeljne pravice. Oni delajo z prosilci za azil. V državah članicah so prve odločitve pogosto predmet pritožbe, zato si želimo, da bi sistem deloval bolje, bolj učinkovito, bolj uspešno in hitreje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Korao iz EFDD. On bo nadomestil Lauro Ferrara. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Govoril bom v imenu gospe Ferrara. No, pri tej točki je treba povedati, da obstajajo tehnični pomisleki, ampak tudi politični pomisleki. Mislim, da je treba ustrezno izvajati Dublinski sporozum, to je jasno, ampak treba je pogledati tudi politične posledice na evropski ravni. Vloženih je bilo veliko različnih predlogov sprememb, v katerih eh, odražamo svoje stališče v zvezi s to uredbo. Naprimer, merila kar zadeva prvi postopek ocenjevanja prošnje za azil. Nekaj predlogov sprememb smo vložili v zvezi s tem, kaj ti sistem je tik pred propadom. Tudi kar zadeva družine. Definicija družine bi morala biti širša, prav tako pa želimo oblikovati časovni okvir glede definicije družine, želimo pa tudi specifičen mehanizem za to, da bi zagotovili enakovredno distribucijo prosilcev za azil po državah članicah. Sistem bi deloval avtomatsko in nemudoma, seveda bi bil obvezujoč za vse države članice, kaj ti trenutno se lahko pojavi situacija, ki bi se lahko razvila v veliko težavo, če ne bi imeli podobnih določb. Seveda upoštevati je treba prebivalstvo, BDP, stopnje brezposobnosti med različnimi državami članicami in tako naprej. Imeli bi cel niz parametrov, v okviru katerih bi odločali in določali, kam se koga preseliti upoštevati je treba tudi druge dejavnike, naprimer kulturne in jezikovne. Predlagamo prekinitev izvajanja strukturnih skladov v zvezi s tem, kakor je predlagala poročevalka. Mislim, da se strinjamo pri veliko točkah z poročevalko v zvezi s tem. Zdaj pa, kar zadeva.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 moramo upoštevati različna merila, zato da bi imeli tak sistem, ki bo sposoben preživetja na dolgi rok. Moratorije niso sprejemljivi, potrebujemo solidarnost in kar zadeva prehodno obdobje, to je nujno potrebno, zato da lahko nacionalni azilni sistemi začnejo veljati skupaj z harmoniziranim evropskim sistemom. In še nekaj, zelo pomembno je to, kaj ti poskrbeti moramo za ustrezno porazdelitev odgovornosti in zato moramo poskrbeti, da bodo sistemi delovali tako, kot je treba, da bodo države članice lahko ravnale v skladu z novo Dublinsko pogodbo. Upamo, da bo to vodilo do res upravičenega in poštenega sistema porazdelitve v zvezi z tem zelo zapletenim vprašanjem azila. In mislim, da bi to bilo nujno zato, da ohranimo delujoč sistem. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa smo končali poročevalce v senci. Besedo pa dajem gospodu Lenarsu iz ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Na koncu je žalostno, da imamo ta predlog, kaj te solidarnosti, ki jo številni omenjajo, ni. Strinjam se, nisem pristaš obveznih kvot za premestitev beguncev ali prosilcev za azil v Evropski uniji. Ampak nekaj je postalo jasno. Če bomo to opustili na prostovoljni ravni se ne bo zgodilo nič. Zato moramo storiti nekaj, da poskrbimo, da bo prišlo do porazdelitve odgovornosti, da bo to učinkovito na evropski ravni. Eno vprašanje imam, morda je to neumno vprašanje, ne vem. Ampak, ko gre za referenčni ključ, pomenja se tudi, da je treba osebe, ki so preseljene v to državo, treba dodati v izračun. Zanima me, ali ni to potencijalno način, da se oblikuje de facto obvezujoč sistem preselitve v Evropski uniji. Morda bi se komisija lahko na to odzvala. Naprimer, da zeleni zmagajo na volitvah na mačarskem drugo leto. Oni se odločijo, da bodo preselili 200 tisoč ljudi na mačarsko zaradi tega bodo izpolnili cilje v tem izračunu. Zanima me, ali bodo ti ljudje potem obvezujoče tudi preseljeni v druge države članice. Vem, da bi napor na področju preselitev morali upoštevati pri porazdelitvi, ampak eh, ne vem, kako bomo to storili. Pravni jezik tukaj me malce moti in če bi mi to lahko pojasnili, bi mi to bilo zelo všeč. Hvala. <laughs> Thank you very much. Thank uh, you. Najlepša hvala. Gospod Pradec. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Komisija je imela možnost, da spremeni eh, azilno politiko. Parlament eh, k temu poziva že dolgo. Potrebujemo sistem, ki bo poskrbel za prosilce za azil, obenem pa bo pomagal državam članicam, ki se nahajajo na zunanjih mejah Evropske unije. Ampak predlog komisije ni bil dovolj uh, dober. Uh, Pripravili smo predloge sprememb, s katerimi želimo pomagati Grčiji, Italiji, Bolgariji in drugim državam na zunanjih mejah Evropske unije. Te države ne smejo biti edine, ki so odgovorne za uh, obravnavo tisoče in tisoče prošen za azil. Ustrajamo pri tem, da migranti ne smejo biti eh, poslani uh, nazaj v. Uh, prvo državo, ki jih je sprejela. Razumem eh, pomisleke, kar se tiče sekundarnih eh, migracij, ampak 4-5 eh, držav ne more prevzeti na se vse te teže, vsega tega bremena, medtem ko druge države ne poskrbijo za solidarnost. Prosim poročevalko in poročevalce v senci, da vzpostavijo sistem, ki bo učinkovit, ki bo učinkovit lahko pomagal državam članicam, ki trenutno eh, trpijo zaradi največjega bremena te krize. Ustrajamo pri tem, da se mora davljenski sistem spremeniti, zato ker ni učinkovit, eh, takrat, ko pride do eh, velikega pritiska. Najlepša hvala, gospa Hesmanova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki Cecilii Wikstrom za njeno delo pri tem zelo težkem dosegu. V odboru Libe smo že izpostavili potrebo po eh, prenovi dublinskega sistema. Migracijska kriza v zadnjih letih je pokazala, da ta sistem ni eh, dorasel problematiki. Kar se tiče eh, odgovornosti držav, v katero migranti prvi vstopijo, je treba vedeti, da so bile te države Italija, Grčija, Bolgarija deležne največjega bremena. Potrebujemo dobro delujoč eh, skupni azilni sistem, eh, šengenski sistem. Upam, da bodo novo pravila, o katerih govorimo, eh, bolj dorasla problematiki, ne bodo imela istih težav in da bodo poskrbela za ustrezno porazdelitev odgovornosti. Glede na to, da sem sama državljanka ene od teh držav, moji predlogi spremembe pozivajo k temu, da se upošteva eh, geografsko lego teh držav v eh, vseh eh, fazah azilnega postopka. Države na periferiji nimajo eh, natančnih številk o eh, registriranih eh, oseb. Želimo, da imajo države na mejah določeno, določen manjerski prostor. Obenem bi se rada dotaknila korektivnega dodelevanja, ki predideva kolaps azilnega sistema Eh, zadevne države članice. S tem eh, nek enakovreden eh, sistem oziroma takšen sistem postane preventivni sistem, ki je lahko prav tako neočekovit. V primeru, ko je bila neka prošnja za azil zavrnjena in ko je bil migrant poslan v tretjo državo, potem vsega, Eh, ne smemo dovoliti, da se eh, begunec eh, vrača ponovno v državo, ki je zaključila s tem postopkom. To ni ekono, ekonomsko logično, to ni postopkovno logično. Zadnja je gospa, gospa Kinga. Yeah. E, um, Najlepša hvala. Mislim, da moramo upoštevati to, da je današnja razprava o dublinski uredbi korak naprej. Imamo odgovornost, da korenito spremenimo dublinsko uredbo. Nažalost pa ugotavljam, da še nismo prišli do te točke. Imamo predlog ki je zelo veliko potezen in s tem v zvezi moramo podati močno sporočilo, kaj ti situacija v zvezi z državami prvega vstopa je še posebej resna. Zaradi bremena, pod katerim trpijo države prvega vstopa, potrebujemo nov, bolj centraliziran sistem, in Evropski parlament mora pripraviti bolj velikopotezen predlog in postati strožji z državami članicami glede nove uredbe. Sedaj imamo pravila, ki se izvajajo na razdrobljen način, ki povzroča poleg tega tudi nepravično razdelitev bremena na države članice. Glasovali smo za nov centraliziran sistem in za celovit pristop k tej težavi. In vsi predlogi sprememb gredo v to smer. Torej, zauzemamo se za centraliziran sistem. Nahajamo se zopet v tem, po štirih letih v situaciji, ko razpravljamo o tej zadevi in ko želimo rešiti vprašanje migracij. Potrebujemo učinkovit pravičen sistem in samo tak sistem bo poskrbel za pravilno upravljanje s tem področjem. Na sebi nosimo odgovornost, ki je kolektivna in pred seboj imamo priložnost, ki ne smemo zapraviti za to, da lahko poskrbimo za reformo damenskega sistema. Gospa Gabriela. A se što bih iskala na prvom mjestu naj... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se vam zahvalila za vaš eh, angažma in za uh, dobro delo, hvala, gospa poročevalka. Vsi vemo, kako pomemben je ta eh, dosje. Rada bi izpostavila konstruktiven pristop, ki ga potrebujemo pri reformi dublinskega sistema. Spoštovati je treba eh, solidarnost in eh, odgovornost. Pri tem moramo ščititi naše evropske vrednote. Ne sme ostati zgolj pri besedi na papirju. Potrebujemo konkretne ukrepe oblikovali smo določene predloge sprememb, s katerimi želimo upoštevati eh, potrebe eh, držav članic, ki imajo zunanjo mejo Evropske unije in eh, ki so del najpogostejših poti, po katerih prihajajo migranti v Evropsko unijo. Rada bi spostavila glavne elemente. Mislim, da moramo ponovno spregovoriti o načelu odgovornosti, eh, za tiste države, v katere imigranti prvi pridejo. Vidim, videli smo, kako uh, je bil uh, sistem paraliziran zaradi takšnega uh, sistema. Sistem mora biti uh, bolj enakovreden, uh, ustrezno porazdeljen in uh, država, v katero imigrant prvi pride, ne sme prevzeti celotne odgovornosti za celotni postopek. predlagamo eh, klauzulo prekinitve eh, pristojnosti držav, države članice, če eh, oseba zapusti njeno ozemlje za več kot tri meseca. Na, pri, na to korektivni mehanizem. Kot doslej bomo tudi naprej delali za konstruktivn pristop da bi spostavila klauzulo o finančni solidarnosti. To ni ustrezen pristop. Zagovarjali eh, bomo kršitev klauzule o finančni eh, odgovornosti. Država mora imeti možnost, da zavrne prosilca za azil, če gre za vprašanje varnosti. Še zadnja stvar, potekajo pogajanja o sistemu vstopa in izstopa. Govoriti moramo o operativnem sodelovanju eh, oziroma delovanju tega sistema. Eh, mehanizem mora biti učinkovit, preprečevati mora sekundarno gibanje prosilcev za azil. Predlagam, da v primerih, ko eh, je prošnja za azil oblikovana v eni državi članici, Eh, da lahko eh, ta država eh, zagotovi svojo varnost, dostopa do podatkovnih baz za tega kandidata in to so elementi, ki sem jih želela danes izpostaviti. Rada bi se zahvalila kolegom in kolegicam. Imamo veliko dela, ki nas čaka, če želimo najti ustrezen kompromis pri tem besedilu, ampak le skupna stališča nam bodo pomagala pri reševanju trenutne migracijske krize. Potrebujemo dobro delujoče evropski sistem za azil. Najlepša hvala. Preden damo besedo naši poročevalki, bomo dali besedo tudi komisiji in svetu. Gospod Rijan, ah, gospod Rijan iz generalnega direktorata HOM. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil poročevalki gospej Wikström za zelo dober osnutek poročila, ki ga je predstavila pred nekaj tedni. Rad bi se zahvalil tudi poročevalcem v Senci in vsem poslancem, ki so vložili več kot tisoč predlogov sprememb k predlogu komisije. To kaže na kompleksnost te uredbe, ne samo to, ampak tudi na to, kako zelo pomembna je ta uredba. Komisija bo natančno preučila te predloge sprememb in se že veseli končne različice poročila. Aprila lansko leto je komisija predstavila komunikacijo, ki je odkrito govorila o pomankljivostih evropskega azilnega sistema in o delovanju dublinskega sistema. Opozirala je na napake in pomakljivosti pri zasnovi tega sistema in kako se sistem izvaja, še posebej, ko gre za množični prihod, ko gre za kompleksnost in dolgotrajne postopke. Opozorili smo na značilnosti, ki so povzročile težave pri izvajanju in na prenos odgovornosti, ki je možna pri določenih primerjih. Opozorili smo na veliko breme tistih držav članic, ki so v prvi vrsti, torej ob zunanih mejah Evropske unije. Videli smo, da je tudi prišlo do porasti sekundarnih igivan znotraj držav članic Evropske unije in da je prišlo do samo delnega izvanja uredbe v zadnjih letih. Komisija je podarila, da sedanja situacija ni vzdržna in zato smo lani predlagali reformo sistema. Ta predlog vsebuje tudi pomembno nevost, ki je tudi predmet predlogov sprememb in tudi najpomembnejših razprav v svetu. Gre za mehanizem korektivnega dodeljevanja, s katerim bi razbremenili države članice zaradi prekomernega števila prosilcev za azil, za azil, ko se prekorači določeno število prosilcev za azil v primerjavi s številom prebivalcev in BDP-ja države razprave potekajo v svetu o teh občutljivih vidikih, vključno z razpravami na najvišji ravni. Ko bo prišlo do zaključka, bo svet oblikoval skupno stališče, vsaj upamo tako. Veselimo se že razprav med svetom in parlamentom, ki bodo sledila skupnemu stališču rezultat mora biti pravičen, predvidljiv in uravnotežen sistem. To pa seveda zahteva kompromise z vseh strani. Komisija pa je prepričana, da takšno ravnovesje in pravičen rezultat lahko dosežemo. In naj še na hitro odgovorim na vprašanje gospoda Lenarca. Naslednje je namreč konkretno vprašanje na nas. Res je, drži, da predlog komisije predlaga, da mora pravično razdelitev bremena med državami odražati ne samo števila prosilcev za azil, za katere je odgovorna država članica, ampak tudi za, glede na osebe, ki se želijo preseliti. To naj bi odražalo tudi breme oseb, ki iščejo mednarodno zaščito v določeni državi članici. Istočasno pa moramo spodbuditi države članice, da preselijo prosilce vendar pa moram povdariti, da naš namen ni, da bi ta sistem deloval na način, ko lahko država članica enostransko odloči o preselitvi velikega števila oseb in da so te osebe potem del vsega sistema za preporazdelitev med državami članicami. Evropska komisija želi spremembo uredbe o preselitvah in ko si pogledate vse inštrumente znotraj zdaj zakonodaje po razpravi, lahko vidite, da takšen scenarij, ki ste ga tukaj omenjali, ni možen. Najlepša hvala. gospa Abela v imenu Malteškega predsedstva. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila poročevalki in poročevalcem v senci in pa poslancem za opravljen napredek in tudi za pripravo predlogov sprememb. Na prejšnjih sejah sem že imela priložnost, da razložim, kakšna je naša metoda dela v svetu. Zato bom sedaj samo dejala, da sem si zapisala vaše pripombe, vaše vprašanja in ta predala naprej svetu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa je čas za zaključni povzetek. Cecilija. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nisem presenečena nad vašimi pre... prispevki. Nihče me ne more več presenetiti sedaj smo, združeni smo ekipa in delali bomo za kompris, kompromisne predloge sprememb za to, da bomo dobili konkreten in, s, konkretno in strneno besedilo. Sedaj je prvič, ko Dublinsko uredbo spreminjamo v solidarnostni inštrument. Želimo razbremeniti države članice ki so ob zunani meji Evropske unije. Jasno v mojem poročilu je izpostavljeno, da potrebujemo evropski odziv za evropsko situacijo. To pa bomo dosegli samo, če bomo dovali, delovali skupaj in zedinjeno. Gospod Lenart je natančno opisal problem. Dejal je, poskusili smo svetom, poskusili smo s prostovoljno scheno, programom, kot je naprimer direktiva o zaščiti. Sedaj moramo iti dlje, moramo zagotoviti pravično porazdelitev bremena med državami članicami in spremenili smo nekatere predloge bolgarskih kolegov, znižala sem namreč prak za sproženje mehanizma korektivnega dodeljevanja na 100 odstotkov in tega moramo potem prekiniti, ko dosežemo 75 odstotkov. Ključni element za me je, in mislim, da lahko govorim v imenu vseh prečevalcev v senci, da dobimo sistem, ki bo neutralen danes sta najbolj izpostavljeni Italija in Grčija. Mogoče bosta to postali Litva in Poljska, če se bo kaj zgodilo na vzhodu. Če bo prišlo do problemov na Bližnjem vzhodu, bo najbolj prizadet Cipr. Torej, pogledati moramo z konteksta, v katerem smo napisali to uredbo kot odgovor na krizo leta 2015. Torej, potrebujemo evropski odziv in samo tako lahko dobimo sistem, ki bo trden, ki bo odporen in ki bo lahko resnično prispeval k spremembam v realnosti na terenu. Sedaj imamo enkratno priložnost, da to spremenimo. Evropa to nujno potrebuje. Gre tudi za verodostojnost Unije skušali bomo storiti vse, kar je v naših močeh za to. Najlepša hvala vsem. Potrudili se bomo za kompromise. Najlepša hvala vsem za predloge sprememb. In Sedaj se malce prehitevam, ko govorimo o Božiču, gre za veliko noč, torej vrnite se domov, spočite se, preberite kaj dobrega in se potem vrnete sveži in spočiti zato, da dobimo nove priložnosti za opravljanje našega dela. Želim vam lepe počitnice. Najlepša hvala. Hvala tudi za vaše dobre želje. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je vzpostavitev skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za namene skupnih postopkov za priznanje vzem mednarodne zaščite. Spoštovani kolegi. Gre za predstavitev stanja pogajanj, ki jo je pripravila pročevalka in poradne informacije Maltežkega predsedstva sveta. Poročevalka je gospa Silvi Gijom. Potem pa bomo dobili povratne informacije Maltežkega predsedstva. Imeli smo že veliko sestankov med poročevalci v senci in sestavili smo tudi pogajalsko skupino. Svet je sporočil o svojem sklepu, da prekine pogovore to začasno, zato da lahko kasneje nadaljujejo z sestavo seznama varnih izvornih držav. kot so predsedujoča lahko obžalujem to odločitev, ki ni v skladu z našimi pogodbami istočasno prekinja sodelovanje med tremi inštitucijami in najprej bomo dali besedo poročevalki, potem pa bomo dali besedo malteškemu predsedstvu, na to pa bomo dali besedo poročevalcem v senci in tudi drugim eh, poslancem, ki želijo besedo. Gospod Jum. <laughs> Euh, da, želela sem eh, opisati razprave, ki so potekali v okviru tega dosjeja o skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav kar se znamo, bom rekla. Kot vi veste, kakšen je eh, širši eh, kontekst, eh, odbor Libe se ukvarja z več zakonodajnimi akti na področju azila. In ti akti lahko vplivajo na ta dosje, tako vsebinsko, kot tudi metodološko gledano. Naj spomnim, da smo odboru Libe julija 2000. 16 oblikovali naše stališče in eh, kot ste dejali, predse, gospa predsedujoča, eh, smo začeli z razpravami s svetom. Eh, imeli smo delni mandat, ki eh, eh ima izjemo za sedem držav eh, Albanijo, Bosno in Hercegovino, eh, Fajrom, eh, Kosovo, Črnogora, Črnagora in Srbija. Eh, to so bile izuzete države. Obrali smo tematski pristop, zato da bi oblikovali strukturo tega seznama eh, in to na podlagi štirih eh, sklopov. Najprej povezave z nacionalnimi seznami in evropskim seznamom, na to metodologija za določitev varne izvorne države, tretjič mehanizem prekinitve oziroma črtanja Eh, iz seznama, če se razmere spremenijo in na koncu še vprašanje temeljnih pravic prosilcev. Organizirali smo tri eh, sestanke s poročevalci v Senci, dva trialoga. Eh, razprave so zaenkrat potekale predvsej dobro, kar se tiče določanja varne države, kar se tiče oblikovanja seznama in tudi kar se tiče mehanizma za zamrznitev kaj se zgodi, če eh, se razmere torej zaostrijo. Govorili smo eh, torej o teh temah, eh, na to pa še vprašanje harmonizacije in temeljnih pravic. Svet želi ohraniti trenutni sistem povezave med nacionalnimi seznami in evropskim seznamom. lahko pa eh, države, ki nimajo lastnih eh, seznamov, razvijajo nove sezname. Ni pa eh, bil upoštevan postopkovni element zame in za poročevalce v senci, ki so me spremljali in ki se jim zahvaljujem, se zdi težko vzpostaviti evropski seznam, brez da bi govorili o postopkovnih uh, učinkih za uh, državljane teh držav. Kolegi in kolegice, ki so poročevalci in poročevalci v senci uh, pri drugih dosjejih, uh, se zavedajo, da uh, morajo biti postopki zavezojoči, zaenkrat so uh, zgolj uh, prostovoljni odboru Libe smo sprejeli uravnotežen eh, stališče eh, julija leta 2016, ki govori o učinkovitosti eh, sistema in o zaščiti pravic prosilcev in zato smo ustrajali tudi pri harmonizaciji in temeljnih pravicah. Novembra 2016 smo tako videli, da bodo razprave zelo zapletene. Urad za azil je pripravil poročilo in to je bil pomemben korak naprej na to februarja smo eh, prišli v naslednjo fazo. Brez tega ne bi mogli določiti seznamov. Ta poročila so zelo eh, pomembna za naše delo. Vsebinsko gledano se mi zdi, eh, da azilni urad izpostavlja predvsem Turčijo. Mislim, da bi se morali eh, izogniti predolgim razpravam, ki bi lahko posegle v zelo jasna stališča parlamenta, ki jih ta ima od samega zasečka, začetka, se upravičujem skupaj s poročevalci v senci smo želeli tako korektno eh, končati razprave in sprejeti dejstvo, da nismo dosegli veliko napredka in da nismo mogli razrešiti teh glavnih eh, izzivov. Predsedstvo eh, nam je marca leta 2017 eh, tako povedalo, da se države članice nočejo več pogajati v tej fazi in da eh, želijo prejeti na razpravo o uredbi o eh, Eh, postopkih. Predsedstvo je povedalo tudi, da če ne bomo napredovali pri tisti uredbi, da bomo na to ponovno prešli na eh, zakonodajo o seznamovanju držav. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, bomo videli, v kateri fazi bomo. Naj zaključim. Mislim, da smo lahko razočarani, da nam ni uspelo doseči boljših rezultatov. Je pa uh, pomembno uh, Eh, izpostaviti, da smo spoštovali stališče odbora Libe, ki je bilo zelo jasno podprto eh, tekom glasovanja v našem odboru. Sedaj moramo izpostaviti eh, glavne točke, omogočiti moramo dostop do tega delovnega dokumenta na spletni strani Evropskega parlamenta, to smo tudi naredili, in upoštevati moramo tudi delo kolegice Ferrare, ki bo imela skupaj s poročevalci v senci zelo um, dobre možnosti, da napreduje. Tesno eh, bomo sodelovali eh, z njo v naslednjih mesecih. Končala bi takole. Rada bi se zahvalila eh, poročevalcem osence, ki so me spremljali. Hvala mojim asistentom in asistentom moje skupine, ki so prav tako trdo delali tekom teh pogajanj. Toliko se iz sistem dosem. Thanks, uh, no, I... Najlepša hvala. Sedaj pa. Okay ga bomo dali besedo gospej Ani Abeli v imenu Malteškega predsedstva. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala poročevalki, da ste mi dali to priložnost, da predstavim stališče sveta o tej pomembni zadevi. Rada bi se zahvalila poročevalki, poročevalcem senci in slovaškemu predsedstvu v okviru trialoga klub vsemu trudu pa je prišlo do slepe ulice v tem trialogu. Julija leta 2016 smo v, v, v okviru direktive o azilnega postopka sestavili seznam varnih držav. Letos, na začetku letošnjega leta, kot je že povedala poročevalka, Je poročevalka stopila v stik z mano, ko je dejala, da želi zopet odpreti trialog za dosego sporazuma o odprtih vprašanj o metodologiji in o prekinjenem mehanizmu. Seveda sem potem ta predlog predala naprej pripravljeni delovni skupini v svetu in po obdobju posvetovanja in razprave se je skupina odločila, da bodo nadaljevali s pogajanji o seznamu varnih držav v okviru razprav o azilnem postopku. Tako bi morali tudi sprožiti celotno revizijo celotne zakonodaje in s tem ne bi dosegli večje doslednosti. V skladu s tem mandatom sveta sem pisala poročevalki Ingospej Ferrari, ki je poročevalka o zakonodaju v zimnem eh, postopku, da smo se odločili za prekinitev razprave o tem vprašanju in da bomo znova sprožili razpravo o seznamu o varnih, eh, seznamu varnih držav v okviru splošne razprave o azilnem sistemu. Zapisala sem si stališče poročevalke in to predala naprej pristojnemu organu v svetu. Najlepša hvala. Poročevalca v senci danes ni, zato bomo dali besedo gospej Micali. Najlepša hvala. Tukaj zastopam naše pročevalke v senci eh, Rašido Dati. Načelo seznama varnih držav je inštrument za uporabo migracijskega pritiska v državah članicah. Še vedno podpiramo sestavo takšnega sista, seznama in obžalujemo, da dogovora o tem še ni. In pričakujemo, da bodo kolegi znotraj pogajno Abrejo dosegli boljše rezultate in da bodo dosegli napredek na področju tega pomembnega inštrumenta. Ta nenavaden postopek odpira vrsto vprašanj. Sprašujemo se, kako bomo sestavili seznam takšnih držav, če bo prišlo do sporazuma znotraj pogajanja APR-ju. In naša pročevalka v senci je pripravljena na sodelovanje o, na področju tega seznama in je pripravljena poslušati vsem kolegom. Najlepša hvala. Gospa Kenge. Grazie. Eh, io condivido perfettamente. Najlepša hvala. Rada bi dejala, da se popolnoma strinjam z analizo predlogov, ki smo jo danes slišali. Ne moramo namreč razpravljati o tej uredbi, ne da bi na to gledali z eh, vidika. Uh, celovitega koncepta za, zaščite človekovih pravic. Zato potrebujemo potrebne kriterije in določbe v zvezi s človekovimi pravicami. Razpravljati moramo tudi s državami, ki so omenjene. Nekatere države, naprimer kot je Turčija, so z tega vidika zelo problematične. Stalo namreč kršijo človekove pravice temeljne človeka pravice in zato ne mislim, da bi lahko vrstili to državo na ta seznam, ampak se moramo o tem poglobljeno pogovoriti. Kot so že dejali kolegi, v kontekstu direktive zilnega postopka bi rada videla napredek, vendar pa sem zelo zaskrbljena zaradi tega vprašanja in menim, da bomo morali to vprašanje spoštovanje željega pravic vključiti v vse predloge, ker me skrbi, da prihaja do stalnih kršitev. Najlepša hvala. Komisija. Želi kdo z komisije besedo? Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Čisto na kratko, komisija je ohranila ta predlog in zato je sedaj v rokah so zakonodajalcev, da poskrbi za napredek. Eh, Gospa Albiol, izvolite. Najlepša hvala. Seznam varnih držav je osnovni element nove politike za azil in migracije v Evropski uniji. Tega seznama še nimamo, vendar pa imamo primere, kako je sta do sedaj ravnala komisija in svet. Imamo primer Turčije za katerega smo menili, da je varna država, vendar pa se je izkazalo, da otroci, begunci delajo v tovarnah eh, za tekstil in to pri devetih letih. Ta država je zelo nevarna. Sedaj pa komisija uporablja koncept varne države, zato da ne bi sprejela odgovornosti do sprejema beguncev in da ne bi bilo treba izpolnjevati naših obveznosti, ki izhajajo z mednarodnega prava. Pravica do azila mora biti obravnavana na individualni ravni in v teh varnih državah se potem te obravnava glede po državljanstvu, kar je v nasprotju ženevsko konvencijo. Zato smo proti temu konceptu varnih držav in da se izdela takšen seznam, kajti to je v nasprotju naših mednarodnih obvez in tudi v nasprotju ženevske konvencije. Uh... Najlepša hvala. Gospa poročevalka, želite zaključiti to razpravo? Seveda, kratka bom. Tri besede imam. Prva, napake. Izogniti se moramo napakam v tem dosjeju. Konceptualnim napakam in strateškim napakam. Mislim, da je doslej prišlo do strateških napak. Eh, eh, pa tudi napak pri konceptih v tem dosegu. Drugič, ne smemo se omakniti od tega uh, eh, doseja. Uh, eh, mislim, da moramo preprosto uh, rešiti problematiko. In še tretja stvar, ne glede na to, kaj se uh, zgodi, uh, ekipa, ki se ukvarja uh, z uredbo o uh, postopkih, mora biti prav tako odločna, kot je bila naša ekipa. Hvala. Okay, thank you, thank you. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to zanimivo razpravo. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je 16. točka, zato imamo 15 minut. 5. julija je Evropska komisija uložila ta predlog za sklep sveta, o večletnem okviru za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018 do 2022. Večletni okvir, ki je sprejet za pet let, opredeluje dejavnost agencije. 28. novembra je svet sprejel končni sklep. ki mora biti potrjen v skladu s 352. členom pogodbe v parlamentu. 31. januarja je svet sprejel sklep in danes bo gospa Mlinar predstavila osnutek poročila. Gospa Mlinar, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalila malteškemu predsedstvu za prizadevanje in komisiji, kot tudi poročevalcem Sence za podporo. Že večkrat smo omenili, da globoko obžalujem pomankanje dogovora o vključevanju tematskega področja policijskega in pravosodnega seznama na področju kriminalne zakonodaje v večletni okvir. Ta vključitev ne samo odraža potrebe na terenu, ampak bi dala agenciji možnost za analizo svojih lastnih pobud na področju, ki so izrednega pomena za temeljne pravice. Ravno tako smo poslali, bi poslali sporočilo, da Evropska unija skrbi za temeljne pravice v okviru pravosodnega sodelovanja in policijskega sodelovanja. Kar pričakujejo od nas, državljani in tudi eh, organizacije za človekove pravice, kot je na to upozorila tudi agencija. Na začetku ne bomo imeli več letnega okvira in če tega okvira ne bo, bo agencija lahko delovala samo na podlagi posebne zahteve inštitucije, ne na lasno pobudo. To pa ni v našem interesu in temu se moramo izogniti. Zato, mm, da ne bomo ovirali delovanje agencije. Zaradi tega mehanizma pozivam svet in komisijo, da dosežemo dogovor, kaj ti obe inštituciji želita doseči dogovor za to, da dobimo uredbo za agencijo, da bomo dobili Evropsko agencijo za temeljne pravice in da bomo razširili obseg pristojnosti agencije s tem, da vključimo tudi policijsko sodelovanje in da vključimo uh, izboljšanje upravljanja in delovanja agencije. Svet in komisije morate pregledati prilogo k sklepu sveta in da pre preberemo deklaracijo tukaj v odboru. maja bosta komisija in svet podali tudi izjavo na prenam zasedanju in tako bo Evropski parlament lahko deloval skupaj z ostalima dvema inštitucijama. Najlepša hvala. Sed bomo dali besedo komisiji gospe Luizi Greenburg. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Rada bi podala izjavo v imenu komisije. Komisija obžaluje neobstoj dogovora na področju tematskih področji, še posebej, ko gre za pravosodno in policijsko sodelovanje v Agenciji za temeljne pravice v večletnem okviru za obdobje 2018-2022. Komisija opozarja na to, da je policijsko in pravosodno sodelovanje v skladu z izbonsko pogodbo postala del evropskega pravnega sistema in da tako spada tudi v obseg delovanja agencije in tudi v pristojnosti Evropske unije v skladu z uredbo sveta 167. Tako bi dobili agencijo, ki bo nadaljevala svojo nalogo samo na podlagi zahteve Evropskega parlamenta, komisije ali sveta, ne pa na lastno pobudo, če okvira ne bo. Glede na zonanje oceno agencije leta 2017 bo komisija objavila poročilo o evalvaciji in priporočila Evropskega parlamenta sveta in Evropskega odbora za gospodarske in socialne zadeve. Po tem poročilu in priporočilih bo komisija lahko podala predlog kakršnekoli koli spremembe za uredbo 168 skozi 2017, če bo to potrebno v skladu z obstoječimi pravili. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Katrina Mizigrema v imenu Malteškega predsedstva. Lepo pozdravljeni v imenu predsedstva. Bi se rada zahvalila gospe poročevalki, gospe predsedajoči. Brala izjavo sveta v skladu s 30. členom odborom 2.3 uredbe 168 skozi 2017 in v skladu z zonanjo evalvacijo agencije, ki smo jo pravili leta 2017, tako kot je to povedala komisije v skladu z 31. členom drugim odstavkom uredbe Pripravljena so bila tudi priporočila. Na podlagi teh lahko komisija poda predlog za spremembe uredbe, če meni, da je to potrebno. V tem kontekstu se svet strinja, da bo natančno preučil vse predloge za spremembo uredbo, za katere se bo odločila komisija, tudi ko gre za sporazum o zvezi z agencijo, da pokriva policijsko in pravosodno sodelovanje, ko gre za kazenske zadeve. Tako bomo lahko poskrbeli za nemoteno dobro sodelovanje agencije. Najlepša hvala. Sedaj gremo na razpravo. Roberta Mecala v imenu skupine ILS. Najlepša hvala. Tukaj govorim v imenu gospoda Nače. Najlepša hvala, gospa Mlinar, za upravljeno delo in zahvaljujem se tudi vsem, ki so sodelovali na tem področju. Agencija za temeljne pravice je resnično pomembna za delovanje inštitucij in podaja svetovanje, ki je potrebno za naše vsakdanje delo gospod Nač meni, kot poročevalce v, sen, v senci, sedaj nimamo nobene pravne podlage za razširjanje obsega delovanja znotraj novega večletnega okvira, vendar pa meni, da je treba poiskati rešitev, če za to obstaja volja v inštitucijah. Hvala. For... Najlepša hvala za konkretno izjavo, gospa Zipel. Najlepša hvala so raje post naše poročevalke v senci. Ravno tako danes ni nažala, zato bom podala izjavo v njenem imenu. Rada bi se zahvalila poročevalki za pripravo osnutka priporočila in da je vključila vprašanje rasizma naperenega zoper Romom in vprašanje, da odpravimo glavne vzroke za diskriminacijo na področju tematskega področja vključevanja socialne vključenosti Romov. Rada bi se zahvalila gospe Mlinar, da je pritisnila na svet in komisijo, da podata skupno pisno izjavo, da se obvezite za odpiranje novega okvira in vključitve tretjega stebra. Treba je razširiti tematsko področje pravosodnega in policijskega sodelovanja tudi v kazenskih zadevah. Na podlagi tega naša skupina podpira predlog poročevalke, da privoli sklepu sveta, če bosta svet in komisija izpolnili svoje obljubi. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Škripek. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil vsem, ki so delali na področju tega poročila in podal podporo skupine EKR sklepa sveta, da naj ne bi razširjali pristojnosti agencije. Pogledati je treba na odhodke te agencije in poskrbeti, da ta agencija deluje učinkovito in da opravlja raziskave. In v to nisem tako zelo prepričan. Poročevalka je zagotovila, da bomo ohranili tematska področja agencije, vendar pa dodaja, da naj bi uredbo spremenili in dopolnili tega ne bomo podprli v osnutku poročila in bomo v tem smislu vložili tudi predloge sprememb. Najlepša hvala, gospod Lunaček je naslednja. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za ambiciozen pristop. Hvala, da ste poskušali pritisniti na svet, da ta naredi korak naprej. glede na to, da naše pravno mnenje izpostavlja sodelovanje eh, med policijo in pravosodnimi organi. Večina izmed nas meni, da je to pravo odločitev. Rada bi podprla Agencijo za temeljne pravice, Agencijo FRA. Mislim, da so postali pomembna institucija, ki zagotavlja strokovno znanje in strokovne podatke tudi za nas in naše delo. Nekateri še vedno menijo, da ne bi smeli prisluhniti v uh, tem svetu Evropske unije, ampak veseli me, da večina, tudi večina v tem parlamentu pravi, da nas, na njih ne smemo pozabiti, glede na to, da zagotavljajo pomembne študije o človekovih in temeljnih pravicah, eh, govorijo o eh, tistih skupinah ljudi, ki so predmet diskriminacije eh, zaradi ukrepov držav članic, naprimer LGBTI, Romi, prosilci za azil, pravice otrok, eh, dostop do pravnih sredstev in tako naprej in tako dalje. Mislim, da našega dela ne bi mogli upravljati eh, brez eh, njihove pomoči, tako tukaj v odboru, kot tudi na splošno. Cenim, da poročilo izpostavlja tudi to, da torej potrebujemo agencijo FRA. Skupina zelenih, pa tudi številni drugi, bi si seveda želeli močnejšega mandata, no zato se lahko še naprej borimo strinjam se tudi uh, s tem, kar je dejala poročevalka, podpiram uh, prilogo, ki ste jo izpogajali in svet uh, mora analizirati uh, možnosti za napredek pri tem, da se upam, da bomo v ne tako odaljeni prihodnosti lahko uh, vključili uh, policijsko sodelovanje in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah v mandat. Uh, zaenkrat to ne velja, ampak naša skupina tudi to podpira. Hvala. Najlepša hvala in še gospod Spinelli. Najlepša hvala, Angelika. Opravila si eh, zelo pogumno nalogo, ki jo popolnoma podpiram. Podpiram eh, priporočila, ki si jih vključila v eh, osnutek poročila rada pa bi spostavila še dva elementa, ki se mi zdita prav tako ključnega pomena. Prvič, Agencija za temeljne pravice mora imeti uh, možnost, da uh, vključi vključevanje in socialno vključevanje Romov v uh, večletni okvir. Zagotoviti moramo, da uh, podpira Eh, organizacije, ki se borijo proti eh, diskriminaciji in izključevanju eh, Romov. Ti so pogosto na robu družbe. Druga stvar, ki se mi želela izpostaviti, pa je zagotavljanje sistematičnega sodelovanja med policijskimi organi in pravosodjem ne gre zgolj za kazensko pravo, ampak tudi za civilno pravo. Če eh, bi nam pri tem uspelo, bi lahko eh, agencija FRA obravnavala tudi terorizem, boj proti mafiji, boj proti eh, goljufijam, kar postaja vedno pomembnejše v Evropski uniji. Komisija je pred kratkim pripravila predloge za boj proti terorizmu, analizirali smo jih. In eh, glede na to, da se zavedamo, kakšen učinek bodo ti imeli na zasebnost in eh, na eh, varstvo podatkov državljanov, je zelo pomembno, da obravnavamo to temo v tem kontekstu. Velja tudi za begunce, migrante in ne nazadnje tudi za mladoletnike. Ravno zato je izjemno pomembno, da nevladne organizacije spremejo to dejstvo in se k temu zavežejo. Agenciji FRA pa moramo omogočiti, da še naprej izvaja študije na temo teh skupin, na temo eh, teh vprašanj. Žal eh, svet še ni dosegel dogovora, to obžalujem, eh, ni še dosegel dogovora o vključitvi vseh teh vprašanj v mandat eh, Agencije za temeljne pravice. Menim tudi, da si moramo prizadevati za boljše eh, sodelovanje eh, s svetom. Eh, napredovati moramo pri tem dosegu. Verjamem v Angeliko, mislim, da je dovolj pogumna in dovolj sposobna, da prepriča sogovornike. Popolnoma jo podpiram in popolnoma sem prepričan, da bo dosegla dober rezultat. Srečno. In na koncu še gospa Kenge. Grazie. Eh, inizio anch'io dicendo. Najlepša hvala. Tuda, tudi sama eh, bom najprej popolnoma podprla poročevalko. Naša skupina podpira te predloge v celoti. Kolegi in kolegice pa bi rada spomnila, da jim pri delu eh, Agencije za temeljne pravice in drugih eh, zelo pomembno izpostaviti različne oblike diskriminacije. Eh, vse moramo obravnavati. Ko prebiramo literaturo, včasih težko najdemo naprimer podatke o diskriminaciji zoper Afričane in tiste, ki prihajajo iz Afrike. O tem ni veliko govora. Potrebujemo specifično strategijo. O tem ne govorim zgolj zato, ker je treba reševati eh, vprašanja v povezavi s točno določeno skupnostjo. Ne, pravim, da moramo eh, biti boj proti vsem oblikam diskriminacije. Drugače, globalna eh, strategija nima smisla. In to sem želela danes izpostaviti. Profiliranje se še posebej osredotoča na ljudi z afriško, afriškim eh, ozadjem, ki imajo določene eh, obrazne značilnosti. In eh, to profiliranje me resnično skrbi. Gre za prav takšno obliko diskriminacije kot druge oblike diskriminacije, ki smo jih obiskali, soprečujem, ki smo jih omenili. Ta afrofobija je nekaj, proti čemu se moramo boriti. Najlepša hvala. Angelika Mlinar, želite morda uh, skleniti to razpravo? No, najlepša hvala za vse te tople besede uh, in vašo podporo. Zdi se, da neuspeh ni možnost, tako da bomo resnično poskušali uh, eh, doživeti, uh, do, doseči uspeh. Hvala. Naj spomnim, da je časovni rok za ulaganje prilogov sprememb 20. april 2017 do 3. ure popovden. Pri tem ne moremo uporabiti navadnega urodja za predloge sprememb, tako da je treba eh, predloge sprememb oblikovati v Wordovem dokumentu. Sekretarjat bo eh, zagotovil dodatne informacije. Najlepša hvala želim vam mirne, velikonočne praznike. Hvala. A veste, da nadaljujemo danes popoldne na teh? Prav, hvala.